predlagam, da začnemo, ker imamo predvsej natrpen program za današnji popovdan in predsednik Lavija me tudi že opozarja na to, da ne začnemo. Sem Adam Sikjerski in sem predsednik eh, odbora za kmetijstvo. Veliko veselje mi je, da lahko odprem današnjo predstavitev. Želim eh, pozdraviti vse udeležence te predstavitve in skupne eh, seje. Predvsem se želim zahvaliti latvijskemu predsedstvu in komisarju Andriju Kajtisu za to, da sta se odzvala našemu vabilu in za to, da sta danes tu eh, z nami. Prisrčno dobrodošla. Kot veste, eh, prirejamo eh, to predstavitev v okviru pripravljalnega dela na v zvezi z pripravo zakonodaje in sicer gre za dva predloga komisije in odbora Envi in Agri bosta uh, obravnavala ta dva predloga. In seveda imamo tudi poročevalce in sicer gospa Moj v eh, odboru Agri in gospa Somer v odboru Envi se ukvarjata s to temo kot poročevalki in takoj boste tudi dobili besedo. Razen tega želim povdariti, da že od leta 2008 dalje in sicer od sprejetja resolucije 3. septembra 2008 o kloniranju živali, je parlament vedno spet pozival komisijo, da pripravi konkretne zakonodajne predloge v zvezi s kloniranjem živali. In prepričan sem, da bo ta prireditev za naš odbor zelo pomemben dogodek, ki bo omogočil, da bomo še bolj temeljito obravnavali različne vidike te zapletene tematike. Gre za zelo pomembno, za zelo zahtevno in tudi za socialno občutljivo temo. Današnja predstavitev bo razdeljena na tri dele. Prvi del v prvem delu bodo spregovorili predvsem visoki predstavnik inštitucij, potem sledi prva polijska razprava o učinku eh, kloniranja na eh, kmetijstvo in na dobrobit živali in tretji del, kjer se bomo posvetili socialnim vidikom in vidikom varstva potrošnikov v zvezi s to tema. Sedaj pa takoj dajem besedo kolegu Giovanniju Lavi, ki je, kot veste, predsednik odbora za okolje. A takže našim panjom. Potem pa dobita besedo poročevalki. Gospod predsednik, prosim, beseda je vaša. Hvala. Najprej se želim zahvaliti gospodu Sikirskiju za uvodne besede. Torej, kloniranje živali za proizvodnjo živil uh, je. Um, torej, temu smo v odboru za okolje že dolgo posvečali ustrezno pozornost in sicer uh, od uh, spravnega postopka o uh, novih živilih, o predlogu o novih živilih. In tudi takrat eh, je bilo že govora o kloniranju. In potem je odbor vidno eh, spet pozival komisijo, da pripravi nov predlog, predlog o kloniranju, ki ni, ne bi bil povezan z novimi živili in tudi na osnovi rezultatov spravnega postopka. Predlog eh, komisije z decembra 2013 je torej eh, potem izpolnil to, eh, naš, eh, to našo zahtevo in sicer gre za kloniranje živali in dajanje na trg teh proizvodov. Vendar um, ni bilo ustreznih um, um, Eh, določb za, sledi, za sledljivost in za označevanje potomcev kloniranih živali. Vendar se nam zdi, nam kot parlamentu zdi, da se tudi tej temi posvetimo. Zato sem zelo vesel, da se danes ukvarjamo na eh, tej predstavitvi s to temo. Um, komisar Andjo Kajtis in gospod Štalmajster za uh, Eh, latvijsko predsedstvo sta se odzvala v bilu in z nami je tudi več strokovnjakov, tako da bomo lahko izkoristili to priložnost, da osvetlimo celo vrsto vidikov v zvezi s kloniranjem živali, predvsem s pogledom na pripravo naslednjih zakonodajnih aktov. <clears throat> Hvala. Hvala. <clears throat> Sedaj pa dobita besedo poročevalki. Najprej gospa Muj, ki je poročevalka v odboru Agri. Torej, prosim eh, tudi vse obe poročevalki, da se držite predvidenega časa hvala, kolegice in kolegi. Želim se vam zahvaliti za to, da ste eh, prišli na prvo obravnavo te pomembne tematike, ki eh, se nas vseh tiče. Kloniranje živali je zelo delikatno dosje in treba ga je obravnavati ob upoštevanju vseh možnih posledic, ki jih eh, eh, lahko povzroči uporaba tehnike kloniranja in uporabe teh proizvodov predvsem za zdravje in dobrobit eh, ljudi. Danes eh, imamo pred seboj veliko no-, nalogo, kajti o tem bomo odločili, kaj, kako bo izgledala naša prihodnost, prihodnost prehrane. Eh, Eh, prihodnost navad in prihodnost naše družbe. Torej, zato sem zelo radovedna slišati vaša mnenja. Vendar želim vas opozoriti predvsem na nekatere razmisleke, ki se mi zdijo pomembni in eh, ki naj bi bili tudi izhodišče naše analize. Prvič, jasno je, da je veliko negotovosti v Evropi o tem in da ni nekega skupnega stališča. Zato 2011 eh, tudi prišlo do sporazuma glede na novih živil eh, iz kloniranih živali. Eh, Evropska komisija je morala, eh, je morala pripraviti nove pobude, ki jih je potem predložila 2013, da bi na ta način našli rešitve. Torej, predlogi komisije vsebujejo nekatere vidike, ki, s katerimi se strinjamo in ki so tudi dobro izhodišče za delo. Vendar, ko sem študirala to novo direktivo, vidim, da je še veliko negotovosti, tudi znanstvene negotovosti, ne samo kar zadeva zdravje živali, temveč tudi kar zadeva posledice trajnega. Uh, trajne uporabe teh živil za človeka. Informacije, ki so nam danes na voljo, so omejene. V oceni EFSE sem videla več kot eno kritično točko in ko sem analizirala tudi druge študije, sem ugotovila, da je veliko vrzeli eh, tudi zaradi pomankanja ustreznih znanstvenih študij. Naprimer, se ne bi natančno, kakšni so kriteriji, ki se uporabljajo za selekcijo potomcev živali. Torej, um, kriteriji selekcije naj bi sledile naravnim kriterijem. Um, se pravi, drugače, če bi imeli drugačne selekcije, potem uh, je treba uh, zelo temeljito preveriti posledice tega. E, torej, gre seveda tudi za varstvo potrošnikov evropejcev e, in za varstvo zdravja. In zato moramo posebno pozornost nameniti predvsem tudi um, dobrobiti živali. 13. E, člen Lizbonske pogodbe jih označuje kot um, čuteča bitja. In zato um, ne smemo spregledati nobene od teh resižnosti, kajti dobrobit živali mora biti zagotovljena na enaki ravni, kot eh, to velja za varnost in za zdravje ljudi. In vse uh, mora potekati korak uh, z roko v roki. Torej, veliko je odgovornosti pri tem in veliko oseb je odgovornih za to. Ampak skupaj s soporočevalko in s poročevalci v senci sem prepričana, da nam bo uspelo upoštevati interese evropejcev in evropejk. Moramo upoštevati to, kar pravijo znanstveniki in upam, da bomo od njih dobili pobude za nadaljevanje našega dela oziroma za pravi zagon in začetek dela. Hvala. Hvala. Gospa Somar, prosim. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Tudi jaz želim prisrčno pozdraviti vse kolegice in kolege, predvsem eh, strokovnjake na podiju. Gospod komisar, prisrčno dobrodošli. Vesela sem, da se oba odbora skupaj lotevate te teme. Eh, kot so poročevalki, se bova trudili za dobro sodelovanje, začetek je že bil storjen. Tudi jaz eh, veselim eh, zanimive predstavitve. Med nami je veliko novih kolegic in kolegov, ki se s to temo mogoče še niso tako temeljito ukvarjali. Leta 2008 v predzadnjem eh, zakonodajnem obdobju ni uspelo priti do dogovora o Eh, uredbi o novih živilih, novel food in tudi sedaj visi ta postopek, ker so spet vključili kloniranje v to uredbo, svoj čas smo to izključili, ker je to tako pereča zadeva. Tudi jaz sem prepričan, da potrebujemo za kloniranje posebno poseben zakonski akt, vendar ga potrebujemo. Skrajni čas je, da tudi na evropski ravni najdemo neke skupne predpise o kloniranju. Evropski parlament je svoj čas bil eh, kar. Uh, enotnega mnenja. Torej, parlament ni eh, bil naklonjen kloniranim živalim v Evropi, tudi ne potomcem ali reproduktivnemu materialu bomo videli, kakšen bo, kakšno bo stališče novega parlamenta do teh vprašanj. Treba je razrešiti veliko vprašanj. Varstvo živali, etika, varstvo potrošnikov, varna eh, živila in seveda tudi interes kmetijstva. Vendar vprašanje je, ali kmetijstvo res potrebuje kloniranje, da ostaje konkurenčno na svetovnih trgih. O vseh teh vprašanjih bomo danes govorili. Veselim se zanimivega zanimive predstavitve, javne predstavitve in vsem želim seveda napito in zanimivo popoldne. Hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu stalmajstru, ki je namestnik stalnega predstavnika Latvije pri EU, torej v imenu latvijskega predsedstva nam. Uh,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 tej skupni sej odborov Agri in Invi o kloniranju živali. Hvala za vabilo na to sejo in seveda eh, vam bom tudi rad povedal, kako svet razmišlja o tem. Tako kot prejšnji govorniki želim začeti s tem, da povem nekaj o ozadju tega predloga. Tako kot vsi vemo, je politika EU na področju kloniranja um, v znamenju dolgoletnih razprav med institucijami in pa um, um, tem, ko so pogajanja o novih živilih 2011 propadla, se ta eh, tema spet pojavlja. In sicer je šlo predvsem za problem, problem potomcev. In eh, od takrat ni bilo več uravnoteženega predloga, ki bi eh, mu um, ki bi ga odobrile vse inštitucije. Zato imamo uh, zakonodajo, uh, ki pravi, da, je, um, um, um, da so proizvodi iz kloniranih živali, da eh, je za nje treba pridobiti predhodno odobritev za dajanje na trg. Se pravi, da ni načelne uh, prepovedi tega. In za oba so, so zakonodajalca, za parlament in tudi za komisijo in svet. Uh, je pomembno, da se zavedate tega ozadja. Um, pomembno je delo, ki se sedaj začenja. Um, in tudi eh, pri uredbi o novih živilih smo skoraj prišli do dogovora. Um, torej, gre predvsem za inovativna živila za eh, trg EU, pri čemer je eh, treba zagotoviti tudi visoko stopnjo varnosti. Po drugi strani pa gre za prepoved eh, tehnike kloniranja za Eh, v kmetijstvu in tudi za prepoved eh, trženja kloniranih eh, živali oziroma proizvodov kloniranih živali. Gre seveda tudi za etična vprašanja, ki so pri tem pomembna. Želim predstaviti stališče sveta do teh dveh vprašanj. Mislim, da je dobro, da vidimo, kako svet gleda na to. Ni nobena skrivnost, da je svet mnenja, da je treba kloniranje obravnavati ločeno od novih živil. Um, kaj ti ta predlog o novih živilih želi predvsem, um, si prizadeva predvsem za inovacije, pri kloniranju pa gre za nekaj drugega in svet zastopa to stališče. Zato tudi vse vabim, da uh, se v teh pogajanjih in v teh razpravah upošteva. <clears throat> Eh, torej pri um, um, novih živilih je treba predvsem zagotoviti poenostavitev postopkov za dajanje na trg teh um, živil. To bo predvsem omogočilo evropskim potrošnikom, da bodo lahko izbirali med več živili in tudi zdravimi živili in da bo upoštevano tudi varstvo okolja. Kar zadeva predlog o kloniranju živali, pa je se je začela analiza, tehnična analiza tega v okviru sveta. Vsi se zavidamo, kako države članice, kako um, um, občutljiva je ta tema tudi za države članice. Torej gre za izbiro um, pravne podlage, potem skladje z skladnost z mednarodnimi pravili in tudi za nadzor. Zato se trudimo predvsem za rešitve, ki so zakonsko <clears throat> ustrezno zasnovane in predvsem mora to biti tudi v skladu z našimi mednarodnimi trgovinskimi obveznostmi in ne sme zavajati potrošnikov. Zavedamo se občutljivosti te teme in zato se trudimo za uravnotežen kompromis, ki bo pragmatičen, tehnično izvedljiv, ki bo z, eh, eh, omogočil tudi sledljivost eh, kloniranih živali in tudi potomcev. Mi bomo torej spremljali delo v parlamentu z velikim zanimanjem in upam, da nam bo uspelo najti rešitev za ta zelo delikaten dosje. Hvala. <clears throat> Hvala. <clears throat> Gospod eh, veleposlanik za predstavitev eh, predsedstva sveta, sedaj pa dajem besedo komisarju Andriju Kajtisu in prosim, da predstavi eh, stališče komisije, prosim. <clears throat> so predsedujoča, gospe in gospodje, dragi poslanci. Hvala za povabilo na to prvo skupno sejo in za to, da lahko z vami eh, razpravljam o dveh predlogih komisije. Eh, že prejšnja komisija 2013 je sprejela ta predloga. Želim na začetku na kratko opozoriti na vsebino teh dveh predlogov. Prvi predlog eh, gre za kloniranje živali. Eh, gre za <clears throat> prepoved kloniranja govida, prešičev, dokaz o vac v kmetijske namene in tudi prepoved eh, dajanja na trg eh, kloniranih živali in zarodkov. Drugo pa je dajanje na trg eh, proizvodov iz kloniranih živali torej gre predvsem za mlečne izdelke taki, od, od takih živali. V prvem um, predlogu gre predvsem za tehniko kloniranja, v drugem pa za krmo eh, kloniranih živali. Torej, seveda je to treba eh, tehnično ustrezno spremljati. Gre tudi za etična vprašanja in vprašanja živali, dobrobiti živali. Uh, Eh, ta, pred, to poročilo bomo seveda tudi predstavili parlamentu in svetu. Eh, to, da eh, tu zasedata oba odbora skupaj, kaže, da gre za kompleksen dosje, ki je večplasten. Optimističen sem, da bo uspelo najti skupno stališče o kloniranju. Kloniranje je bil del eh, obravnave o uredbi o novih živilih 2011. V času mačarskega predsedstva je bilo veliko prizadevanj, da bi uspelo spraviti skozi to uredbo, vendar po treh letih so eh, pogajanja Eh, doživile neuspeh eh, in zdaj smo pripravili nov zakonodajni predlog in sicer na poziv parlamenta in pripravili smo dva ločena predloga in eh, kloniranje smo ločili od novih živil. In zato gre v današnji razpravi. Uh, Pozorno sem si ogledal oba predloga in sedaj vam bo pozorno prisluhnil. Razumem, da je to kompleksna tema. Parlament in tudi komisija morata upoštevati vse vidike, varnost živil, etnična načela, dobrobit živali, spoštovanje genske raznolikosti. Po drugi strani pa tudi inovacije in raziskave. Se pravi, da je treba Eh, to spraviti v pravilno ravnotežje. Zato sem danes tu in vam bom pozorno prisluhnil, kar zadeva varnost živil, um, um, torej zaupam oceni in vse, da tu ni nobenih tveganj. Kar zadeva dobrobit živali, pa so to velika tveganja. Torej, nadomestne matere, klonirane živali. Um, pogosto trpijo, torej gre za manipuliranje živali, kot da bi to bili samo objekti. <clears throat> In to, uh, v, to torej v naših pogodbah pa piše, da so uh, živali čuteča bitja. Uh, živali so pomembne za kmetijstvo in kloniranje ni uh, inovativna proizvodnja, metoda, če to vodi do eh, neupravičenega um, trpljenja živali. V drugih državah so mogoče sprejeli drugačne odločitve in to nas vodi do vprašanja mladičev in potomcev kloniranih živali. Eh, <clears throat> Evropska unija uvaža semena potomcev kloniranih živali in uporabljati ta semena tu. Um, in sicer izpolnjujejo vse pogoje v kmetijstvu, kot velja tudi za tradicionalno kmetijstvo. In to je povezano seveda z označevanjem. In vem, da se tu ne strinjate s stališči komisije. Torej, naš predlog. Um, um, pri našem predlogu smo preverili več možnosti. Um, predvsem bi označevanje um, um, torej tudi proizvodov iz potomcev kloniranih živali bilo zelo zahtevno in zapleteno. Komisijske službe so eh, se začele ukvarjati s tem. Ta študija bo pokazala izvedljivost in tudi posledice scheme označevanja potomcev kloniranih živali. Ta, to poročilo bo pripravljeno oktober 2015 in upamo, da bo uh, s tem eh, to vprašanje bolje osvetljeno. Um, torej, zanimajo vaša mnenja. In lepo bi bilo, če bi eh, lahko skupaj storili korak naprej. Pri čemer je treba upoštevati seveda različne možnosti. <clears throat> Hvala. Sedaj smo s tem zaključili uvodni del <clears throat> te javne predstavitve in sedaj bomo začeli s prvim omizjem. Uh, najprej si želimo ogledati ključne elemente. Naprimer, posledice predloga komisije na eh, tiste, ki se ukvarjajo z živinorejo in z zdravjem in dobrobitjo živali. Zato bodo dobili vsega, Eh, besedo strokovnjaki, vendar gospa Moj eh, lahko poda uvod v to temo, če želi. Ja, mi v odboru Agri želimo, da bi nekateri strokovnjaki govorili, govorili o tej temi, kajti mnenja smo, da je zdravje in dobrobit živali pomemben, ključni. Um, vidik. In 13. člen Evropske pogodbe govori o čutečih bitjih. S eh, tehniko kloniranja eh, želimo predvsem vedeti, eh, kako strokovnjaki ocenjujejo, kako to vpliva na živali, ali živali zaradi tega trpijo. Torej, Vesela sem, da nam je uspelo pridobiti strokovnjake, ki bodo predavali o tem. Hvala. Hvala. Sedaj pa predajam besedo gospodinu Venemanu, ki je eden od treh strokovnjakov, ki bodo eh, podali svoje prispevke v prvem delu. Želim jih še enkrat pozdraviti med nami. Gospod Veneman je predstavnik Evropskega združenja eh, živinorejcev in je tudi strokovnjak za živinorejo na univerzi v Wageningu in ima dolgoletne izkušnje na področju kmetijstva, tako kot vodja različnih oddelkov v, v nizozemskem eh, kmetist, ministrstvu za kmetijstvo, pa tudi v javnem in zasebnem sektorju. Deset minut ima za predstavitev. Gospod Beneman, beseda je vaša. Okay. Thank you very much. Hvala, gospod eh, predsednik. Najprej hvala za povabilo na, to, na ta pomemben sestanek. Zelo veseli smo, da nam dajo te priložnost, da spregovorimo na tem sestanku. Torej najprej želim mm, predstaviti forum evropskih živinorejcev in sicer bom to zelo hitro naredil z nekaterimi prosojnicami in sicer je to združenje živinorejcev v Evropi. Naši člani eh, so zasebne organizacije, eh, mnoga so tudi organizacije zadrug, se pravi, da so živina reci člani tih zadrug. Skoraj 30 članov imamo v Evropi in sicer v vseh eh, vrstah, se pravi pri prežvekovalcih, pri um, perotnini in kar zadeva kloniranja, tu govorimo skoraj samo o preživekovalcih in o prašičih in naša združenja se ukvarjajo tako z živino rejo kot tudi z reprodukcijo. Pri kloniranju ne gre za rejo, temveč za reprodukcijo, vendar to seveda vpliva tudi na rejo. To, kar dela naša organizacija EFAP, je, da um, ščitimo interese članov napram Evropski komisiji, Evropske, Evropskemu parlamentu, eh, povezujemo se tudi z drugimi deležniki, ko gre za politična področja, ki se nas tičejo, in sicer kloniranje, zdravje živali, dobrobit živali, eh, sodelujemo pa tudi pri znanstvenem delu. Ehm, poskušamo ehm, Eh, prispevati tudi k programu obzorje 2020, 2014, 2015 izvajamo ustrezne programe kot EFAP, tudi spodbujamo evropsko raziskovalno dejavnost. Ko uh, govorimo o kloniranju, sem tu pripravil eno prosojnico, ki pa je zelo preprosta. Torej, kloniranje živali, predlog v zvezi s tem, torej gre za um, ta um, predlog v zvezi z dajanjem na trg. E, komisar je že predstavil predlog o kloniranju. Obstaja prepoved um, kloniranja in tudi prepoved uvoza um, zarodnih klonov. Ampak to ni isto kot zarodek klonov, kot embrio klonov. Torej, to mora biti jasno. Zarodni klon ni isto kot uh, embrio Eh, zarodni klon je začetek klona, torej to je prva faza, ko nastaja klon. In tu eh, ni, nimamo eh, prepovedi na, eh, eh, torej na zarodne proizvode in tu je za IFAP eh, tudi pomembno. Kaj so prednosti, prednosti kloriranja? Tako kot sem že rekel, to je reprodukcijska tehnika, to ni rejska tehnika to eh, tudi ni gensko spreminjanje, temveč eh, reprodukcija živali, eh, ki že obstaja. Prednost je ta, da kloniranje lahko skrajša generacijski interval in pospeši rejni proces. To je pri prašičih zelo pomembno, kjer imamo piramidno strukturo. Če imate na vrhu piramide zelo dobre živali, traja zelo dolgo, preden ta genetika pride v tisti sektor, ki proizvaja prašiče za zakol. S kloniranjem pa to lahko pospešimo. Vendar kloniranje tudi um, um, zmanjšuje izgube takih dragocenih živali. Tu se uporablja genomska selekcija, ki je zelo napredna tehnologija, to ni genomska modulacija. In tu že lahko spoznamo Ehm, rejno vrednost pri eh, rojstvu. Naprimer pri biku na začetku še ne vemo, ali bo ta žival lahko proizvedla semena, iz katerih lahko um, ustvarimo embrije. Pri kloniranju pa je to možno in to je lahko seveda velika prednost za živinorejski sektor. Da skrajšam, predlog komisije je za rajski sektor v Evropi spremljiv. Zakaj? Prvič, ker temelji na oceni tvegan IFSE, ne samo na eni taki oceni, temveč na več. Temelji predvsem na argumentih zdravja in dobrobiti. Vsi problemi še niso rešeni, to priznam. So še eh, problemi pri. Eh, Ehm, zarodnih klonih in tudi, eh, ko se rodijo živali, so včasih težave eh, s teleti tudi pri eh, rojstvu samem. Zato sprejemamo prepoved kloniranja. Vendar to naj bi bilo začasno, tako da se situacija čez pet let ponovno oceni. Znanstveniki so Eh, v stanju rešiti številne teh problemov, o tem sem prepričan. In eh, ne sme biti prepovedi za raziskave, za um, um, zdravstvene, um, zdravstvene namene, um, tudi za genetsko raznolikost. In razen tega nie um, prepovedi za, za, eh, rodni proiz, za, za rodne proizvode. V tem eh, oziru podpiramo predlog komisije. In tako, kot sem že rekel, če bi Evropski parlament, komisija in svet um, prepovedali uvoz um, um, zarodnega materijala, um, to bi bilo slabo za sektor, tudi za živinorejce in za kmetijstvo nasplošno. In sicer to bi bilo veliko administrativno breme, ne samo za kmete in za živinorejce, temveč tudi za oblasti. Probleme v zvezi s sledljivostjo, potem tudi problemi trgovanja s tretjimi državami, naprimer v okviru TTIP-a, to bi trgovanje zelo otežkočilo, ampak kar je najbolj pomembno, to bi vplivalo na konkurenčnost vinorajskega sektorja v EU in to želim res odločno povdariti, če je ta tehnika in tu ne govorim samo o kloniranju, temveč mogoče bomo morali iti še dlje v prihodnosti, če se omejujejo take tehnike, take tehnike strani Evropske unije, izgubljamo bitko z eh, ZDA in tudi z drugimi državami v EU, če želi, eh, v Evropi, če želi Evropska unija biti inovativna, potem Eh, teh eh, raziskav in teh inovacij ne smemo omejiti, po našem mnenju. Ko govorimo o predlogu za trg, za dajanje na trg, imamo seveda svoje mnenje in sicer ta prepoved ne zrcali mnenja EFSE. To sicer za eh, živinorejski sektor ni tako pomembno, ampak prepoved ne zrcali mnenja EFSE, to želim povedati. Ni, um, Eh, torej omejitev glede trženja proizvodov iz potomcev. Če bi um, um, ta, ti predpisi vključevali tudi potomce, bi to bilo zelo slabo za evropski živinorajski sektor. To je bistvenega pomena in ne bom ponavljal argumentov, ki sem jih že navedel. Torej, naš nasvet Evropskemu parlamentu je naslednji. Eh, direktive mogoče, direktivi mogoče nista idealni, to razumem, to je kompromis, vendar za nas sta zaenkrat spremljivi in želimo eh, sveto eh, povedati Evropskemu parlamentu in tudi svetu, prosim, ne poslabšajte zadeve, ne zaostrujte predlogov, ki, jih je priprav, ki jo je pripravila komisija in tu na zadnji predsojnici vidite samo, na, vidite samo moje ime in na, eh, naslov elektronske pošte. Seveda mi lahko pošljete eh, svoja mnenja tudi po elektronski pošti in rad se bom z vami pogovarjal o različnih zadevah. Hvala. Hvala lepa. No, to vabilo, da bi v prihodnosti črpali vaše znanje, velja. Sedaj pa gospod Zavid Zavid, podpredsedujoči delovne skupine Kopa Kodžeka o reji živine. Deset minut ima za to, da bi predstavil stališče Kopa Kodžeke glede zakonodaje, ki jo preučujemo. Gospod Zavid Zavid je tudi direktor ONCA v Franciji, to je nacionalno združenje zadrug za umetno oploditev. Živine, gospod David, prosim. Uh, thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Lepo popovdne želim sem skupaj. Govoril bom o Kopa Kodžeki. Kopa Kodžeka je po eni strani Kopa, torej Evropsko združenje kmetov, kot žeka, po drugi strani pa je Evropska kmetijska zadruga. No, ko pa kot žeka obsega 66 organizacij, zastopamo približno 12 milijonov kmetov, 22 tisoč zadrug. Vse te zadruge predstavljajo več kot 340 milijard evrov dobička na leto. Cilj Kopakodžeke je zagovarjati splošne kmetijske interese naših članov, kmetov in kmetijskih zadrug, zato da bi našli rešitve, ki so vsem v skupnem interesu. Najprej prva izjava iz moje strani za vas, kajte včasih sem potoval po svetu in lahko rečem, da Rejci v Evropi spoštujejo evropsko zakonodajo. Vse je postorjeno skladno z nacionalnimi zakonodajami. Recimo, po zakonodaji, ki določa živalsko zdravje, imamo redne preglede, recimo v centrih za zbiranje semen, veterinarski organi vsake države članci to preverjajo. No, ni vedno tako, ampak večinoma. Potem dobrobit živali, brez živali in dobre dobrobiti le teh, nikoli ne bomo dosegli dobrih tehničnih ali gospodarskih rezultatov. Zato je za vzdržnost kmetovanja zelo pomembno, da imamo živali, ki so dobrega počutja. To potrebuje tudi kmetje. Potem zootehnična zakonodaja. Zaenkrat sodelujemo s komisijo in svetom, delamo na sprejemanju nove zakonodaje z dr. Puselem. In še enkrat, gre za to, da bi omogočili naši industriji, da je konkurenčna in zato, da bi lahko reševali popraševanje na trgu in potrebe družbe. Seveda je to pomembno tudi pri novih živeljih ali gnisko spremenjeni hrani. Potem drugo, kloniranje ima omejene interese za evropske rejce zaradi številnih pomislekov. Najprej zaradi genetske raznovrstnosti zaradi mišanja genetskega napredovanja. Pri ovcah, pri kozah, pri drobnici ne potrebujemo kloniranja, kajti treba je povečati proizvodnjo in tu pri izbiri gledamo tudi na različne vidike. Trajanje življenjske dobe in tako naprej. Potrebujemo vzdržne pasme, prav tako moramo doseči visoko raven genetske raznovrstnosti. Zato je kloniranje nesmisel, ko govorimo o reji. Potem drugo, na EU trgu ni sprijetja tehnologije, to ste omenjali v vodoma, s tem se strinjamo, zaenkrat ni sprijetja klonov na evropskih trgih klonov zaenkrat ne potrebujemo. Tretjič, visoki stroški. Lahko pogledate spletno stran Transove v ZDA, so zelo znani pri kloniranju v ZDA. Če želite dobiti eno žival, to stane 20 tisoč dolarjev. 20 tisoč dolarjev za eno tele. In pri nas v Evropi bi pa to stalo 100 tisoč. Torej, zaradi gospodarskih razlogov tega ne potrebujem, nismo konkurenčni, ni konkurenčno uporabljati klone na kmetijah. Potem na koncu nizka učinkovitost. EFSA je o tem poročala v letu 2012, učinkovitost naj bi znašala le 13 do 25 odstotkov v primerjavi z IVF. Potem še eno mnenje Kopa Kodžeke o kloniranju. Nadaljevati moramo raziskave na področju kloniranja. To omenjam, kaj te. Tu je treba omeniti tri pomembne razloge. Najprej to, da je treba bolje poznati mehanizme, tako da bomo lahko imeli bolj plodne živali, ki bodo bolj zdrave, In zelo pomembno je torej poznati mehanizme. Drugič, treba je ohraniti konkurenčno znanstvenih ekip v Evropski uniji. In tretjič, in to je tudi zelo pomembno za nas, evropska znanstvena ekspertiza je potrebna zlasti v mednarodnih razpravah, recimo v prostotrgovinskih območjih s tretjimi državami. Potrebujemo evropsko ekspertizo, tako da ne bomo odvisni od drugih tujih strokovnjakov izven Evrope. Potem še nekaj, kar bi rad omenil. Ne smemo podcenjevati situacije na področju mednarodne trgovine. Evropska zakonodaja mora biti skladna s vsemi temi pravnimi pogajanji. Tu imamo stalno izmenjavo genetskega materijala med Evropsko unijo in tretjimi državami. Evropa ni otok. To vsi vemo, kajti v Evropski uniji imamo uvoz govedine, ovc, piščancev. Torej, v Evropski uniji se soočamo z izzivi in sicer gre tu za vprašanje, kako spraviti tri glavne dimenzije. Najprej to, da imamo pošteno konkurenco med industrijo rejcev v Evropi in drugo industrijo izven Evrope. Potem imamo tu družbeno sprejetje, to je tudi ključno za majhne in srednje velika podjetja. In tretje, potrebujemo zanesljivo sledenje. Potem še zadnje, kar bi omenil, ko pa kot žeka, bi raje imela evropski pravni okvir. Zato, da bi vedeli, kateri pravni instrumenti so primerni, uredba, ki se uporablja za vse države istočasno, je bolja kot direktiva, ki jo treba prenesti nacionalno zakonodajo, po našem mnenju. Istočasno pa potrebujemo učinkovite mehanizme nadzora. samo trenutek. Še nekaj, kar je zelo pomembno za nas, da v Evropi vidimo, da se lahko ukvarjamo sledljivostjo klonov v Evropi. Sledljivost klonov mora biti na voljo za podjetja, ki se ukvarjajo z rejo, ampak seveda je potem to težje pri potomcih klonov. Tu je veliko bolj zapleteno. Poročilo EFSE je pokazalo, da ni treba ločevati med kloni in njihovimi potomci. Potem še nekaj, kar bi omenil, to, da je sledljivost živine zelo, zelo drago. Imeli smo nekaj razprav o tem, o sledljivosti, zlasti, če govorimo o elektronski identifikaciji. Komisija je skupaj z Evropo sprejela očito, da to ne bo obvezno, torej EID, elektronska identifikacija živine, čeprav je to nekaj zelo zanimivega, prav zaradi stroškov na področju sledljivosti. To je ključnega pomena. Torej, sledljivost klonov bi pomenila, da bi potrebovali EID, torej elektronsko identifikacijo živali. Zaenkrat to stane zelo veliko za Evropo in včasih to tudi ni najbolje sprejeto. Recimo razmislite o ovcah. Za kopo kodžeko je še nekaj pomembno, to je še zadnje, kar bi rad ponovil. Prosim, tu moramo jasno ločevati med kloni in potomstvom. Zato smo še enkrat predstavili mnenje EFSE, ki je na tem področju zelo jasno. Seveda potomci klonu ne kažejo nobenih razlik glede na tradicionalne potomce kloniranje po našem mnenju ne zadeva vprašanje glede varnosti hrane. In na koncu rejec bi moral na koncu zagotoviti, da ni nobenih klonov ali potomcev leteh v pedigreju. Ampak kako bi to lahko storil, če informacije sploh niso na voljo ali če tretje strani niso pregledne. In kdo bo plačal za razvoj primernih metod nadzora? in kdo bo tudi skrbel za tekoče stroške. Zato bi za konec rekel, da se strinjamo s predlogom komisije za enkrat in potrjujemo, da v Evropski uniji evropska rejska podjetja ne uporabljajo kloniranja za namene hranjenja. Hvala lepa za to predstavitev. Zdaj pa gospod Broom, zaslužni profesor za področje dobrobiti živali na univerzi v Cambridgeu. Profesor je oblikoval kar nekaj pojmov in metod znanstvene ocene na področju dobrobiti živali, preučil je veliko specifičnih vidikov te teme, objavil je preko 300 del na tem področju v 43 državah je že predaval o dobrobiti živali in sedel je tudi v številnih odborih v Združenem kraljestvu in v svetu Evrope. Med leti 1909 je bil podpredsednik Evropskega znanstvenega odbora za dobrobit živali. Prav tako je član znanstvenega odbora v EFSI. Predsedoval je tudi skupini OIE za dobrobit živali na področju kopenskega prometa. Gospod Broom, prosim, beseda je vaša. Lako. Mikrofon, prosim. Ali sedaj deluje? Ja, kot ste slišali, sem znanstvenik za področje dobrobiti živali, ne zastopam nobene organizacije, nisem bil član nobene organizacije za zaščito ali porabo živali. Bil pa sem vključen v oblikovanje poročil EFSE. Reči moram, da je dobrobit živali znanstvena tema. Gre za to, da je treba preučiti tudi, kako to vpliva na okolje. Treba je poskrbeti tudi za znanstveno merjenje dobrobiti živali. In rad bi podaril, da je zdravje pomemben del dobrobiti živali. To je potem drugače od tega vprašanja, ali je prav spremeniti naravne procese. To ni vprašanje dobrobiti. Gre pravzaprav za dejansko delovanje živali in zdravja živali. O tem bom govoril. Kloniranje živali poteka že veliko let. Prve živali so bile klonirane v poznih 50-ih letih. Najprej so klonirani sesalce leta 86 in verjetno se vsi spomnite, da to ni isto kot genetska sprememba. Tu gre za nov genetski material. Ne gre za nov genetski material, to se ne ustavlja v genotip. Glavni postopek, ki se uporablja, je ta, da pride do prenosa somatskih celic. To je glavni postopek, ki se uporabi pri kloniranju. Učinki postopkov kloniranja so različni. Veliko je različnih učinkov. To lahko negativno vpliva na dobrobit živali. Najprej prvo, tu gre za vpliv na samico, na matero, potem gre za vpliv na potomca te matere, če se omaknejo jajčica v zarodku, takrat, ko je žival zelo majhna ali pa ko je odrasla. Potem tretjič, tu gre za učinke na poznejše potomce teh kloniranih živali, recimo, ko gre za okolje, v katerem se razvijajo, v tem okolju ali pa v mogoče drugačnem okolju, če imamo nov izziv glede nove bolezni, potem imamo lahko učinke na druge živali, ki sami niso klonirane. To je tudi nekaj dokazov, da bi lahko imeli tudi pozitivne posledice kloniranja recimo za zmanjšanje števila živali, ki jih potrebujemo za kloniranje. Naj začnem s posledicami. Glede potomcev kloniranih živali. Ko se žival klonira in ko preide prvo dobo starosti, se običajno te živali dobro obnašajo v okolju, čeprav tu vidimo lahko nekatere indice, da lahko pride do težav. Naslednje generacije pa so lahko tudi predmet preučevanja. Zaenkrat nimamo nobenih dokazov, da imamo negativne posledice, torej ni nujno, da jih ni, ampak zaenkrat ni dokazov o negativnih posledicah, ni izčrpnih študij o tem. Nimamo dokazov, da bi imeli kakšne težave, ker ni bilo dovolj študij. Ampak če so klonirane živali, živali, ki veliko proizvajajo, te živali, ki imajo veliko potomcev, imajo običajno slabše zdravje kot ostale živali. Tako da verjetno to vpliva na zdrave prihodnih generacij. In to je potem nasprotju s členi 2021 direktive 28 skozi 58. Tako da imamo zaenkrat to situacijo, ko imamo pitone ščipa, eh, piščance, ki imajo slabšo dobrobit, potem imamo lahko tudi pri kravah slabšo dobrobit, če imamo krave, ki imajo manj mleka. Torej, če kloniramo živali z največjo proizvodnjo imamo najslabšo dobrobit. Toliko na splošno. Potem pa, če razmislimo o živali, ki se soočajo z okoljem, v katerem živimo in če imamo genetsko raznovrstnost, če zmanjšamo genetsko raznovrstnost, je potem teže za žival, da se prilagodi na nove pogoje. Recimo, če imamo novo bolezen, ki se pojavi, genetsko poenotenje poveča tveganje, da bi imeli manj učinkovita sredstva soočanja z novimi boleznimi. Torej, nasplošno nočemo preveč genetskega poenotenja. Kolega iz Kopaka Džeke je eh, to omenil. Evropsko kmetijstvo mora razmisliti o tem. In seveda imamo tudi nove bolezni, ki se pogosto pojavljajo v zadnjih letih. In tudi to je lahko problematično. Imamo tudi druge stvari, ki se spreminjajo v okolju, recimo temperatura, podnebne spremembe, vse to je treba upoštevati. Torej vse te stvari lahko potem vplivajo na to. In če imamo tudi širjenje nove bolezni zaradi zmanjšene prilagodljivosti, seveda to vpliva na vse živali in ne le na klonirane živali ali na potomce klonov. Potem naslednje ali bi lahko imeli pozitivne posledice kloniranja. Vemo, da imamo kmetijske živali, ki se uporabljajo za rejo, te imajo lahko slabšo dobrobit. Recimo zakaj? Med drugim imamo živali, ki so lahko iz hitro rasteče sevi, ampak potem so stvari omejene, ker ne smejo rasti prehitro. In to je težava pri reji živali. Če zmanjšamo število, potem zmanjšamo te težave. Torej, kloniranje ima lahko pozitivne učinke pri zmanjšanju števila rejnih živali, ki jih potrebujemo, ampak to se ne bi zgodilo zaenkrat. Kajti, kot ste slišali, je učinkovitost kloniranja zaenkrat zelo majhna, tako da je mogoče to nekaj, kar bo možno v prihodnosti. Če razmislimo o vseh sesalcih in sedaj bom govoril o neposrednih učinkih med materami, ki so klonirane in potomci ko pride do jedrskega prenosa somatske celice, se ustvari zarodek, to se potem prenese v nadomestno mati, številni zarodki potem preživijo, ampak to še ni težava, ki je povezana z dobrobitjo živali. Čeprav ima to lahko negativne posledice za mati, ampak prave težave za mati in za mlade živali, ki so klonirane, so tem, da imamo tu jedrski prenos somatskih celic, kar pomeni, da je tu veliko abnormalnosti v placenti. To pa privede tudi do abnormalnosti zarodkov. Imamo lahko prevelike zarodke v materah ali pa placenta preneha delovati, kar pomeni, da mati težko rojeva. Torej, tu imamo negativne posledice za mati, če imamo nepravilnosti pri zarodkih, lahko to negativno vpliva na potomce. Torej, zaradi tega imamo lahko slabo dobrobit, pogosto to tudi zelo boli živali. No, to ne govorimo o vseh, ampak mm, imamo seveda eh, večji delež bolečine kot pri običajnih rejnih metodah. Ali bi lahko izboljšali te postopke z novimi tehnologijami? Recimo, med drugim vidimo tu skupino, ki je že nekaj časa v spredju in to je skupina na japonskem Watanabe in Nagai. Poročali so o tem, da je pogostost škodljivosti kloniranim materam pokazala, da ni izboljšal laboratoriju. To so začeli izvajati leta 28, vse do leta 2007 so videli, da do takrat ni bilo tega. Torej, to je bilo kar nekaj časa tehnološkega razvoja in zaenkrat ni boljših metod kot pa SCNT, torej ta jedrski prenos somatskih celic. In tu imajo lahko tudi druge možne metode, ampak zaenkrat se niso pokazale kot boljše, kot te, ki so že obstajale. Če gremo sedaj na posamezne vrste, recimo, če imamo klone govedi, ti imajo visoko stopnjo smrtnosti. Najprej dojenčkov, zrodkov, ki umrejo v zelo zgodni fazi ali pa poginejo pozneje, ko se zarodek že oblikuje. Torej, tu imamo le 27 odstotkov nosečnosti, In to, so, to je pokazalo deset študij pri živini med 2008 in 2012, pri nekaterih bivolih recimo je bilo to slež še slabše, potem pri nekaterih drugih živalih imamo višjo stopnjo smrtnosti in tu imamo tudi večjo stopnjo deformacij in tu imamo tudi cel seznam patoloških posledic, do katerih pride in deformiran. Torej, tu vidimo znatne posledice za samo mati in tudi za prve klonirane živali. Po prvi dobi je manj težav, ampak nekatere študije kažejo, da je življenjska doba krajša. Če si pogledamo prašiče, ovce in koze, pri teh živalih potrebujemo operacijo, zato da bi zarodek umaknili. Torej gre za bolj invazivne postopke kot pri živini, Tudi to je pomembno in povezano z obrobitom. Potem povečamo tudi smrtno zarodko pri prašičih, zmanjšamo tudi življensko dobo pri prašičih. Čeprav tu nismo imeli velikega števila vzorcev, pri ovcah imamo tudi deformacije na isti ravni kot pri živini in tu je tudi manjše število dokončanih eh, nosečnosti in vidimo, da je sočinki nekoliko boljši pri kozah. In če gremo sedaj na ptice, zaenkrat ptic ne moramo povsem klonirati, ampak ko pride do transplantacije celic, lahko pride do posamičnega kloniranja pri klicah in potem vidimo tudi, kako je z stopnjo eh, izvalitve jajc pri pticah tu imamo le 34 odstotkov in preživetje znaša nekaj več kot 70 odstotkov. Takšni so učinki pri pticah, pri ribah pa imamo iste težave. Kloniranje je zelo pomembno tudi pri gojenih ribah na kmetijah, ampak zaenkrat tega nismo reševali v prvem predlogu, v prvem dokumentu. Kloniranje rib pomeni, da imamo tu kar nekaj različnih haploidov in vidimo, da je kloniranje zelo, zelo problematično, če govorimo o ribah, zlasti o gojenih ribah. Torej, po vseh teh znanstvenih podatkih lahko vidimo sklepe. Znanstveni dokazi kažejo, da imamo eh, slabo dobrobit za živali in potomce, zlasti za materje in potomce. To vidimo pri sesalcih, piščancih in pri gojenih ribah. Zaenkrat ni alternativne metodologije, da bi zamenjali SCNT. Ni jasnih indicev, da bi to imeli tudi v prihodnosti. Imamo druge škodljive učinke na dobrobit živali, s povečanjem genetskega poenotenja, tako da imamo lahko težave, tu imamo lahko manj možnosti prilagoditve na nove bolezni, imamo negativne učinke kloniranja na do, živalsko dobrobit, ampak to presega druge morebitne pozitivne učinke. Več je negativnih kot pozitivnih. Hrana kloniranih živali naj ne bi bila škodljiva za ljudi. Ampak to ne bo ustavilo javnosti, da bo mislila, da je to nespremljivo, kajti tu imamo negativne učinke na dobrobit živali. Recimo, če razmislimo o prašičjem mesu, če smo imeli matere v zaprtih prostorih, v Evropski uniji zaenkrat ni tako, vi ne jeste matere, ampak potomce teh mater in z mesom potomcev ni nič narobe, ampak ljudje vseeno ne želijo tega kupovati zaradi dobrobiti živali. Prav tako ljudje ne želijo kupovati izdelkov, če se živali ubijajo z nehumanimi metodami, recimo tjulni. Gre za proizvodnjo, to skrbi ljudi in to smo jasno videli. Tudi Svetovna trgovinska organizacija je govorila o teh tjulnih in o moralnosti. Ljudje se izogibajo kupovanju vseh generacij klonov. Prav tako ljudje pričakujejo oznake. In na koncu še nekaj. zaenkrat imamo zakonodaje 2013 skozi nič 433, tu gre za omembo specifičnih sezalcev 2013 skozi nič 434, tu gre za živali in tu se omenja živali in mislim, da to obsega tudi druge živali, kot recimo ribe. Glede na podobno znanstveni dokazov, glede slabe dobrobiti za sesalce, ribe in morebiti piščance, zaradi tega se mi zdi logično, da bi tu vključili vse ukrepe, za rejene živali. Ne razumem, zakaj je bilo to ločeno. Hvala. Bardzo dziękuję panu profesorowi, szczególnie za to. Hvala lepa, gospod profesor. Hvala za ta znanstveni fiziološki vidik te razprave. Tu smo videli kako je s koristnimi znanstvenimi informacijami. Sedaj pa bo prvi govorec, poslanec Gojlera. Minuto in pol bom dal vsem poslancem za to razpravo, kaj ti. Zastavljali bomo vprašanje strokovnjaka, minuto in pol boste imeli, gospod Gojlera. Gospa Gujlera, ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Sem poročevalka v senci v imenu moje skupine, skupine socialistov o tej temi in zato me ta javna obravnava zelo, zelo zanima. Kaj ti mislim, da nimamo dovolj jasne slike glede tega, o čem sploh govorimo tu. Državljani in mi, poslanci, moramo jasno razumeti vse pojme, o katerih govorimo. Ogosto pa ni tako. Nekateri govorci so to omenjali. Rada bi se zahvalila vsem govorcem za njihova stališča. No, vidno je bilo, da predstavljajo različne zorne kote, različne stališča, ampak to je bilo zanimivo, kot je rekel predsedujoči. No, ne bom zastavila vprašanj, ampak bi želela slišati vaša mnenja, kaj ti, kaj me skrbi, skrbi me omemba tretjega člena obeh predlogih, kajti to prepušča državam članicam možnost zagotavljanja tega, da hrana, ki prihaja iz kloniranih živali, ne vstopa na trg. To je treba določiti na mejah vsake države. Ali imate po vašem mnenju občutek, vi kot znanstveniki, da je sploh možno, danes oblikovati merila in te razlikovanja na mejah držav članic Evropske unije. To sploh možno, je to sploh izvedljivo. Hvala. Hvala lepa, gospod Ferron. Gospod Ferron, prostite, gospod Ferron. Oui, merci, monsieur. Ja, hvala, gospod predsedujoči. Decembra sem se že oglasil pred tej temi zlasti glede urejanja kloniranja zakonodajo, ki smo že obravnavali v tem odboru in številni smo podarili šibke točke dvoje zlasti to, da je treba izključiti potomce kloniranih živali iz zakonodaje o kloniranju in drugič treba je okrepiti izmenjavo z državami, ki pooblašajo in omogočajo kloniranje o kmetovanju in tu imamo težave pri izvajanju zanesljivega nadzora pri uvozu. Gospod predsedujoči, danes imam seveda nekaj vprašanj. Kot tudi številni evropejci, ključno s poslanci tu, najprej prvo vprašanje, zakaj? bi imeli tako živahno razpravo o tem, ko pa imamo konsens tu v odboru za kmetijstvo. Žal, mislim, da že vem odgovor na to vprašanje. Še enkrat vidimo, kako je s to voljo, da bi prisili Evropsko unijo naj spreme zakonodajo, ki je kompatibilna z ameriško zakonodajo, kajti oni uporabljajo kloniranje. Torej, gospod predsednik, ali ne bi bilo bolje pripraviti pogajanja o čezatlantski pogodbi. Ali ne gre tu za nesrečen precedens, ki smo jih imeli pri gensko spremenjenih organizmih? Gospod predsednik, kaj bi rekel za konec? Evropska unija mora spoštovati evropski narod in vse poljubce, ali pa smo mi zadnja zvesta na ameriški zastavi? To me zanima. In gospod eh, David ki se je izrazil tu in ker je francos, bi raje bil, da bi govoril v jeziku Moljera. Hvala. Bardzo dziękuję. Prosiłbym pytania kierować do naszych ekspertów. Hvala lepa. Prosimo, da vprašanja uh, namenite konkretnim strokovnjakom, ne pa predsedujočemu. Zato bodo še druge priložnosti. Hvala sedaj pa gospod Lazu. Euh, ja, seveda smo popolnoma proti kloniranju rejni živali, kajti genetska manipulacija s kloniranjem predstavlja zdravstvene težave in težave za dobrobit kloniranih živali in živali, ki so gensko spremenjene. To traja od rojstva in tu imamo tudi višjo stopnjo smrtnosti, imamo težave s srcem, dihalne težave, imamo torej različne tehnike manipulacije, kloniranja in to ni naravno in to negativno vpliva tudi na dobrobit živali. Kakšne pa so posledice? Imamo težka rojevanja, imamo tudi več nalezljivih bolezni, imamo tudi odstotek eh, zarodek, zarodkov, ki se rodijo živi in teh je manj kot 10 odstotkov. Potem bi dodal tudi stroške kloniranja, o katerih smo govorili, ti so seveda zelo visoki in to tudi ni konkurenčno. Torej, za vas imam vprašanje, gospod predsednik, eh, strokovnjaki, glede na vse te težave, ki smo jih pravkar omenjali, ali ne bi bil čas, da bi kar pozabili na to noro politiko? Hvala. Hvala lepa. Agapiti, brojevri, brojevri, agapiti, šihicaške, šinadelfi. Gospod Glez, hvala lepa. Spoštovani poslanci, mislim, da se to temo temeljito preučuje samo iz gospodarskega vidika. In se sprašujemo, ali smo konkurenčni in ali lahko proizvode, ki jih eh, dobimo na tak način, tudi zaužijemo. Bistveno temo pa tukaj nismo zadostno obravnavili. Gre za odnos med človekom in naravo. Človek se ne more postaviti nad naravo, mora sobivati z naravo, ne more pa se ji tudi podrediti, je del narave in sodi k naravi. Zato ne moremo tukaj ustvarjati nekih nenaravnih določb. In če upoštevamo tudi ta vidik, potem lahko ocenjujemo, ali se lahko te izdelki jedo, ali bomo konkurenčni ali ne. Kaj želimo doseči s tem kloniranjem? Reči, želimo popravljati naravo, re, želimo izvajati neke popravke narave. Razmislite, pred kratkim uh, so bile v Grči volitvi in v evroskupini se vedno znova razpravlja o temi Grčija. Lahko vidimo, da obstajajo neki novi, uh, no, neka nova prizadevanja. Uh, za kloniranje Grčine, ne pa za Grčijo tako, kot jo poznamo in želimo. Ne, želite doseči nek klon Grčije, tako da ne bo mogla biti dosežena nacionalna neodvisnost in Grčiji se preprečuje, da bi spet prišla na pravo pot. Torej, kloniranje Grčije bi bilo treba prav tako preprečiti kot kloniranje živali. Hvala. Hvala lepa. No, to ste pa povedali zelo izrazito, gospa Mila. Hvala. Hvala, gospa Miller. Hvala lepa eh, za vaša mnenja. Slišali smo različna mnenja. Najprej bi rada vprašala komisijo in komisarja, kdaj bo znana študija o stroških označevanja. Zame bi bilo zelo pomembno, da bi jo dobili čim prej. Potem pa kar se tiče pomena izvoza iz tretjih držav v Evropsko unijo oziroma uvoza, torej tako kar se tiče izdelkov kot kar se tiče semen, kakšen bo vpliv, če Evropska unija izreče prepovedi. Potem pa še eno pomembno vprašanje za gospoda Fenemana, ki je govoril o TTIP-u in o težavah, ki bi nastale s TTIP-om, če bi zakonodajo sprejeli kot predlagano, lahko morda malce natančneje razložite, kaj s tem mislite in ali imate kakšne pomislike, da bi eh, kloniranje eh, spremenilo eh, raznoliko, biotsko raznolikost. Sama sem rejka in že iz etičnih in moralnih vidikov zavračam ehm, kloniranje. Hvala lepa, gospod Hojslik. Hvala lepa. Pridružujem se zahtevi Kopa Kodžeke, da je klonska tehnologija odveč in da nam reja v Evropi uspeva tudi brez njega. Zanima pa še nekaj drugega. Pri teh stopnjah degeneracij, ki jih. Uh, ima kloniranje, bi po evropski zakonodaji morali kloniranje prepovedati brez kakršne koli razprave, kajti to ogroža zdravje in to je jasno in sploh ne vem, zakaj se to uh, obravnava drugače kot pri drugih področjih. Če prihaja do takšnih degeneracij v takšnih merah, potem obstaja možnost, da se to enostavno prepove. Potem pa je tu drugo vprašanje, kjer komisija ni zelo dosledna. Zakaj? Uh, pri uvozih, iz, pri drugi generaciji iz stroškovnih vidikov ni izvedljivo, da bi tukaj um, določili oziroma zahtevali jasno značevanje. Sedaj je bilo rečeno, da bo še študija izvedena, ampak že več kot štiri leta govorimo o tem, zakaj že zdavne ni bila pripravljena študija. Sam sumim in tudi prvi referent je to povedal, da se želi preprečiti spore z ZDA zaradi TTIP-a in to bi morala komisija tudi jasno in glasno povedati, da se ravno zaradi tega zelo previdno lotevati točke, ne pa reči, da ni možno eh, predvideti vseh stroškov. To je bistvenega pomena. Če bomo v Evropi eh, sprejeli sklep, da ne želimo klonov, potem velja tudi za potomce, da morajo biti jasno označeni. In to je jasna posledica te politike in zato stališče komisije ni dosledno in parlament je bil tudi pri prejšnjih razpravah bistveno bolj dosleden in pri tem moramo ustrajati. Hvala. Hvala lepa, gospod Bove. Ja, hvala, gospod predsednik. Najprej hvala vsem strokovnjakom, ki so predstavili te zanimive teme. Najprej prvo vprašanje, ki se tu poraja. Ali danes potrebujemo klonirane živali, ali je to interes v rejcu ali ne? To je prvo vprašanje. Kakšen je naš interes? Danes imamo raznoliko proizvodnjo, ne potrebujemo klonov, ampak rad mi, da mi že odgovorite na prvo vprašanje. Potem drugo vprašanje. Če tega ne potrebujemo, zakaj naj bi to imelo? Na koga se to nanaša? Tretjič. Nekateri so omenjali prostotrgovinski sporozum. Mislim, da bi morali v našem odnosu do ZDA imeti jasen vidik. Če imamo države, ki klonirajo, v redu, ampak tu potrebujemo DNK kloniranih živali in potomcev. In imeli bomo tudi jemanje vzorcev na vseh živalih, ki bodo vstopali v Evropsko unijo, da bi preverili, če niso klonirani. Danes si namreč prelahko. Imamo lahko znake ali pa ne, razen če nimamo nekega čipa ali če nimamo nekaj, tako da imamo neko znako v DNK-ju živali, ampak ne bo tega. Potem četrte vprašanje, znanstveno vprašanje. Govorili smo o težavah zaradi bolezni, deformacij. In tu je nekaj, česar nismo omenjali in to bo pomembno, jer rad bi slišal znanstveno mnenje o tem. Tu naj bi povečali število mater za to, da bi bilo kloniranje uspešno, kar pomeni tudi intenzivno rabo hormonov na materi. Tudi to ustvarja druge znanstvene težave in tu pride do šibitve pride tudi do slabega ravnanja živali. In to je pomembno. Mislim, da je tudi to pomemben element, ki ga moramo omenjati. In potem še zadnje, kajti ne vem, če ste tu imeli kakšne analize, kakšni so učinki na proizvodih iz živali. Recimo mleko ima v mislih mlečne izdelke ali imamo kakšno spremembo v metabolizmu mleka, če to povizno s kloniranjem. Tudi to je zelo natančno vprašanje. Hvala. Bardzo dziękuję pani poseł Hazakamp. Bardzo proszę pani. Hvala lepa, gospa Hazenkamp. Hvala lepa, predsedujoči. Šokirana sem, da moramo razpravljati o kloniranju živali. Ponovno. Potrošniki si tega ne želijo, kmetje tega ne potrebujejo. In trpljenje vseh živali, ki so v to vključene, je zelo hudo. Ne le, da je vse skupaj drago in potrebujemo veliko živali, zato da lahko izvajamo to tehniko, potrebujemo nadomestne matere, potrebujemo uh, matere darovalke in eh, potem dobimo veliko klonov. Takšna je pač osnovna zamisel. Ampak, ko si ogledamo zgodovino kloniranja, in tu imam vprašanje za gospoda Bruma v zvezi s tem, vidimo, da se to izvaja že kar nekaj desetletij. In v predstavitvah nisem zasledila, ali je prišlo do kakšnega izboljšanja v tehniki, v učinkovitosti, v dobrobiti živali. Slišim pa, da nekateri poslanci se zauzemajo za začasen moratorij na mesto za popolno prepoved. Zato me zanima, ali mislite, da bo prišlo do kakšnega izboljšanja v tehnikah in s tem tudi v zvite za živali v bližnji prihodnosti. Hvala lepa. Kuje pa posebej, da, pa jih pošle, bardzo prosim. Ja, Hvala lepa, gospod Beldar. Hvala, predsedojoči. Jaz rad govorim v svojem maternem jeziku v nizozemščini in bi najprej povedal, da moja stranka in krščanske stranke na nizozemskem so že iz etičnih razlogov proti kloniranju. Človek tu moti eh, stvaritev narave. In znanstveniki so povedali, da je stopnja smrtnosti pri kloniranih živalih zelo visoka. In predlog komisije pravi, naj bi tretje države ZDA in Argentina, torej da potrjujejo, da se živali klonirajo, ne pa v kakšni meri. In moje vprašanje je, ali je to res taka neznanka? Mislim, da. Uh, je nesprejemljivo in neodgovorno, da se tako brezkrbno ravna zakloni in tu bi prosil za reakcijo komisije. Hvala. Hvala lepa, gospa Ajuso. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Zahvaljujem se vsem, ki ste se prijavili k besedi. Kloniranje je tehnika, s katero se lahko izboljša genetika. Tu gre za novo znanstveno metodo in tehnologijo, lahko pa pride do težav, kar se tiče varnosti prehrane, če sledimo uh, mnenju EFSE. Tukaj imamo etični problem in pa problem, kar se tiče zdravja živali. Moje skrbi so naslednje. Večkrat je bilo že omenjeno označevanje. Klor, klonirane živali, seveda se lahko tu izvaja um, označevanje. Ampak klonirane živali ne moremo na vides, oziroma te lahko kloniramo od. od um, običajnih živali, kako pa lahko označujemo eh, potomce, kako lahko preprečimo, da bi se semena kloniranih živali uporabljala in uvažala. In to se ne da tako preprosto preprečiti. Hvala. Hvala lepa, gospod Andrew. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej hvala vam. Hvala vsem strokovnjakom, ki so se pravkar oglasili. Mogoče ne bom originalen, glede na to, kar smo pravkar slišali strani drugih govorcev. Ja, danes imamo obravnavo s trimi strokovnjaki in vidimo, da ni preprečljivih argumentov, zaradi katerih bi lahko upravičili proizvodnjo živil z rabo klono. Sledljivost reproduktivnega materijala, zrodnega materijala, predstavlja težave. Ampak to smo pravkar slišali. Kloniranje bi tudi bilo problematično, tudi to smo slišali. Zlasti, če govorimo o živalski dobrobiti. Tu gre tudi za označevanje, glede to, kar smo slišali, tudi to je treba rešiti. Vprašanje bi imel na koncu kratkega govora. Kaj bi danes upravičilo, in tu sprašujem komisijo, kaj bi lahko upravičilo nadaljevanje dela raziskav in preiskav kloniranja. Glede to, kar smo slišali strani poslancev in pa tudi strani naših strokovnjakov, ki so se oglasili, kot smo slišali med vrsticami, ali imamo kakšne procese, kakšne cilje, ki jih nismo slišali na glas, ko gre za kloniranje. Zakaj gre? Hvala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 pozorno sem prisluhnila in večinoma se potrjuje, kar se ljudje vedno znova sprašujemo, zakaj naj bi se tukaj še naprej kloniralo. Ali gre za kaj več kot samo za poskus tukaj posla, oziroma ali je še kakšna druga dodana vrednost, kot je, kot je ustvarjanje posla. Ne vem, zakaj zgubljamo čas, zapravljamo javni denar in govorimo o stvarih, za katere je jasno, da družb, družba tega ne potrebuje. Zato sprašujem komisijo, ali nam lahko poveste, kateri so interesi za tem, zakaj se želi nadaljevati s tem kloniranjem. Hvala lepa, gospod Groset. K, gospa Grostet. Hvala, gospod predsednik. Ko sem slišala različne strogonjake, ki so se pravkar oglasili in katerim se zahvaljujem, sem pomislila na nekaj, zakaj imamo sploh to obravnavo, glede na to, da nam še enkrat razlagajo, da kloniranje ne predstavlja nobenih pozitivnih vidikov. za dobrobit živali ne, pa tudi za kmetovanje na splošno ne, ali pa vsaj za evropsko kmetovanje, kot ga poznamo in kot ga želimo podpirati. Torej, imeli smo že to razpravo o kloniranju v preteklosti, tu v Evropskem parlamentu. Ne no, vseeno sem presenečena, ker se sistematično vračamo na ta vprašanja in ko nam pravijo, ja, javno mnenje je proti, tako kot pri gensko spremenjenih organizmih, potem je, mislim, da je tu še slabše javno mnenje, ampak to bomo pravkar slišali, ker bomo slišali strokovnjake, ki bodo to pokomentirali, ampak mislim, da je javno mnenje še manj, manj naklonjeno temu, da bi sprejeli kloniranje. in da bi imeli tako jasno stališče, kot velja za gensko spremenjene organizme. In sprašujem se, kako je s tem, če Evropska komisija pritiska s tem, zato da imamo to razpravo, potem obstajajo za to pravi razlogi. In včasih ni moč priznati te razloge, nekateri kolegi so to že omenili, koliko se pridružujem tem pomislekom kolego, ampak te bojazni se nanašajo na semena in zarodke ti se izvažajo, se prodajajo, so v trgovini. Imamo potomce v državah, kot so Brazilija, Uruguay, Argentina, ZDA. Da imamo 300 tisoč do 600 tisoč ton goveda, ki prihaja iz Argentine in ZDA. To so države, ki poblaščajo in omogočajo kloniranje. Ni sistema sledljivosti. Torej, ali imamo tu nekaj hinavščine? ali tu lažemo potrošnikom, tu vidim res velika vprašanja. In zanima me, zakaj bi sprejeli prakse drugih, če pa te niso ustrezne našim praksam in naši kulturi. Bardzo dziękuję. Bardzo Hvala lepa. Hvala, ampak pomislimo na to, da se cel svet ukvarja s tem in se vedno znova vrača k temu in da moramo stvar nadzirati. Gospa McGuinness, hvala lepa. Pravkar sem prispela, torej prevečujem se tistim, ki ste prispeli k tem pomembnem posvetu. Rada bi vam povedala za primer na Irskem, ko je nek znamenit skakalec Skratka, nek znamenit. Um, um horse, so is... Nek znamenit kon, ki se ga uporablja za vzrejo, je uh, bil tudi upleten v celo zadevo in uh, naenkrat, je imel, naenkrat je prišlo do nekih potomcev, ki so bili klonirani eh, in eh, vse skupaj je povzročilo ogromno afero. Velik zelo je odmevala v svetu konjskih dirk in zanima me, ali imamo lahko različne standarde in ali lahko imamo dva različna standarda. Uh, javnost je imela zelo zanimivo eh, reakcijo, ki je bila zelo pozitivna, ne negativna na celo zgodbo. Eh, in eh, vsekakor, ker je šlo pač za konjeniško tekmo in ne za prehrano. Hvala lepa, gospa Luna. Hvala predsednik, hvala strokovnjakom za te razprave, tu slišimo argumente, da ni tvegan za živile, ampak potem slišimo, da so živali deformirane, živijo manj časa in da je tu slabša dobrobit. Nedavno smo videli poročilo EFSA o bisfenolu A. Ali imamo prave študije glede zdravstvene, hranilne kakovosti, mesa in drugih izdelkov, kaj ti vemo, da ne moremo imeti pozitivnih rezultatov. Hvala. Proszę Państwa, nie mamy więcej zgłoszeń z sali, więc poprosimy naszych ekspertów. Hvala lepa. Torej, ni več prijav k besedi, zato bomo prosili strokovnjake, da odgovorijo, vendar ne dlje kot pet minut vsak morda v istem vrstnem redu, kot ste prej spregovorili. Prosim vas, gospod Veneman. Hvala lepa predsedujoči, hvala za vsa vprašanja. Najprej bi rad izpostavil naslednje. Marsikdo tukaj je rekel, da imamo različna mnenja, ampak to velja samo za nekaj manjših vprašanj nasplošno smo s kolegi iz Kopa Kožeka zelo podobnega mnenja. Glede vaših vprašanj. Torej, poprašali ste po prednostih za gospodarstvo, torej prednosti planiranja za uh, gospodarstvo, morda izgleda, da je vse skupaj drago, da nima kratkoročno nekih eh, prednosti, ampak zavedati se morate, da se kloniranje izvaja le na vrhu rajske piramide in da je to drago. Če pa ste uspešni, boste bo dobili denar povrnjen. Torej, ne zauzemamo se za to, da bi se trenutno um, odobrilo kloniranje, kajti vemo, kakšne so posledice, ampak na drugi strani oceana pa klonirajo. Verjetno je to zelo drago, ampak to počnejo in očitno imajo neko gospodarsko prednost od tega. In s tem prihajam na drugo temo. To gre za vprašanje trgovinskega sporazuma z ZDA. Vprašali ste, ali se lahko zagotovi sledljivost pri hrani in pri um, živ, kloniranih živalih, če, da ne bi to prišlo v Evropsko unijo. Prašati bi morali komisijo in svet, ampak mislim, da je to zelo težko. Lahko smo zadovoljni, da je število klonov na drugi strani oceana zelo omejeno. Uporablja se le na vrhu rej, rejske piramide. Čim pa greste korak dlje, kar tudi želite um, torej prepovedati, zelo omeniti, torej ko želite omejiti eh, potomce in mladiče, to pa bo zelo težko. Če boste želeli preprečiti uvoz prehrane, ki izvira iz potomca klonirane živali, potem je to zelo težko. Torej, če imate enega bika, to ni problema, ker ga lahko izključite iz prehranjevalne verige. Če imate pa bika, ki ima uh, potomce, pa je to zelo težko, kajti en bik lahko proizvede ogromno krav. Eh, in potem bodo te krave proizvajale mleko, ki se zbirajo v zbiralnikih in kako boste tukaj zagotovili sledljivost. Torej, označevanje klonov bo zelo enostavno, ampak označevanje proizvodov, ki se zbirajo pa iz potomcev kloniranih živali, pa bo praktično nemogoče. Uh, Verjetno ste tudi videli uh, dokumente, ki so jih, je, pos, so jih poslali iz ZDA. Ampak vem, da če bomo tu preveč zadržani, bodo tudi oni zelo zadržani pri sodelovanju z nami. Potem ste vprašali, zakaj sploh nadaljujemo z preiskavami in z raziskavami. Če se ne bi podsod na svetu izvajalo kloniranje, bi tudi mi morali, bi tudi mi mirno lahko rekli, no super, ne bomo se ukvarjali s kloniranjem. Ampak, ker to obstaja, se moramo s tem prijazniti in moramo tudi mi živeti s tem in moramo ujeti korak s tem. Že trenutno težko um, smo zelo nekonkurenčni Kanadi in ZDA. Količina semen, ki jih eh, izvažajo iz države, je že sedaj desetkrat večja kot količina semen, ki jih izvaja Evropska unija izvaža. Eh, in če bodo srečni, da bodo vzredili eh, kloniranega eh, bika, ki je bistveno boljši kot evropski bik, potem bomo izgubili tukaj boj v konkurenci. Potem v zvezi s tem, kar je povedal gospod Brum, zavedati se morate, da ne uh, zrajamo več za uh, mlečne izdelke. Uh, Ampak od leta 2000 smo spremenili vse eh, te zadeve. Tu smo se bolj osredotočili na zdravje, na dolgoživost in tako naprej in vzrejamo uh, govedino, ki dolgo časa ostane na kmetiji in to je nekaj, kar bo pomembno tudi za prihodnost, kajte okoliščine se spreminjajo, naprimer podnebne spremembe, zato moramo vsake toliko tudi spremeniti poglavitne točke pri vzreji in kloniranje pri tem lahko pomaga. Hvala lepa. Bardzo dziękuję. Jako kolejny ekspert pan Dawid. Bardzo proszę. Hvala lepa. Gospod Dawid, tudi vi pet minut. E, nadaljeval bom v angleščini, oprostite gospod Ferron, kaj ti predstavljam Kopa Kožeko, ki je evropska organizacija in tudi, če sem ponosen francos, je angleščina naš jezik komunikacije in še vedno sem mnenja, da je za francoski jezik Evropa najboljši prostor. Gospa Aguilera, rad bi odgovoril na vašo pripombo, ki je ključnega pomena. Zato bi mi raje videli uredbo na mesto direktive, zato da se zagotovi, da bo to se izvajalo neposredno v celi Evropi. Potem bi vam tudi povedal, da komisija razpravlja o uh, predlogu v zvezi z uredbo in sicer naj bi se nadomostilo nekdanjo direktivo, ki je bila prenešena na različne načine v različnih državah članicah. Oziroma mi razmišljamo pri temu, da bi to predlagali komisiji. Torej, ko gre za novo zakonodajo pri klaniranju, gre za to, da se preprečijo različne situacije, predvsem kar se tiče sledljivosti. To je prvo. Drugič, se nanašam na komentar gospoda Boveja. Strinjam se z vami. Ne potrebujemo kloniranja zato da bi imeli zagotovljeno trajnostno zrejo. Evropa ima še vedno možnost, da predstavi alternative ameriškemu ali kitajskemu modelu, kar se tiče vzreje. Eh, ZDA je predlagala dve alternative, Holstein za mleko in Angus za eh, meso. V Evropi imamo za mleko Montbéliard, uh, skandinavske rdeče, potem normanske in tako naprej, skratka več uh, različnih pasem. Tudi kar se mesa tiče govedine, nimamo samo angus, ampak imamo različne pasme, ki prihajajo iz Francije, Italije in tako naprej. Raznolikost je bistvenega pomena pri vzreji. in to je ključno za nas. Strinjam se s tem in mislim, da se cela, celotna industrija zaveda tega pomena, da ohranimo raznolikost. Potem še ena točka. Na eni strani imamo Evropo, imamo mnenje družbe, ki ne sprejema trženje oziroma dajanja na trg eh, klonov. Smo pa v globaliziranem svetu z uvozom ne le semen in embrijev, ampak tudi hrane. In moramo se zavedati, da brez jasnega sistema sledljivosti na mejah ali preglednosti strani uvoznikov, in ne le v zvezi uh, z rodovnikom, ampak z vsakim uvoženim izdelkom, kajti naj povem, da z DNK testom ne boste ločili enega klona od drugega. DNK je isti. Torej, če uvoznik ne bo navedel rodovnika, potem mu ne boste mogli slediti. To so bili moji komentarji o teh različnih vprašanjih, ki ste jih izpostavili. Izvolite. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Brum, prosim. Hvala. Torej, nekdo je vprašal, zakaj sploh potrebujemo kloniranje, gospod Vinemen je tam to že odgovoril. Eden od razlogov uporabe je tudi, eh, kloniranja je tudi eh, ponovitev gensko spremenjenih linij. In sicer, da bi imeli večje število posameznikov pri tej modulaciji in zato se uporablja kloniranje in to bo tudi v prihodnosti verjetno namen tega kloniranja. Potem eh, gospa Hauseka mi je postavila neposredno vprašanje, ali je prišlo do izboljšav v metodologiji, kar zadeva dobrobit eh, mater, ehm, predvsem tudi težav. Ehm, pri porodu in anomaliji mladičev. Torej, kloniramo sicer že kar eh, nekaj časa, vendar metode, ki se uporabljajo pri sesalcih, se uporabljajo že 14 oziroma 16 let in težave, s katerimi se soočamo, so še vedno iste kot na začetku uporabe teh metodologij. Torej, veliko izboljšav ni bilo. Ne moremo rešiti kratkoročno problemov potem, ko si ogledamo različne vrste. Jaz sem govoril o različnih vrstah. Kloniranje povzroča težave pri materah, pri presesavcih in predvsem tudi pri mladičih, naprimer tudi pri pticah in pri ribah, ampak tudi pri drugih živalih, tudi pri eh, konjih. Eh, irska predstavnica je govorila o kloniranju eh, konjev če govorimo o kloniranju konjev, bo gotovo s tem več težav. Mislim, <clears throat> zakaj to delajo v drugih državah? V nekaterih drugih državah so ljudje manj zaskrbljeni. Javnost eh, manj skrbi področje dobrobiti drž, eh, eh, živali. ZDA, Argentina in tudi v drugih državah, tam se pravzaprav ignorira ta dobrobit živali. In evropska javnost tega ne sprejema. Ne sprejema poškodb živali. V drugih državah pa še niso tako daleč, čeprav so določene znamenje, da se bo toto spremenilo v prihodnosti. Potem eh, identificiranje živali, to je seveda pomembno vprašanje. Imamo m, mm, izkaznice za govedo, torej da se eh, omogoča učinkovita sledljivost, potem tudi izboljšujemo metode označevanja eh, s čipi. E, potem tudi identifikacija preko DNK-ja. In verjetno eh, v prihodnosti bo možno identificirati te živali in DNK tudi bolj poceni. Trenutno je to še zelo draga metodologija, vendar v nekaj letih se bo to verjetno spremenilo. Ali lahko identificiramo živali, ki so potomci kloniranih živali? um, iz um, uvoženih semen ali jajčic. To bi lahko storili, če zahtevamo od dobavitelja, da ponudi celotno evidenco, odkot je določena žival. Če bi uh, imeli tak dokument, bi ga lahko seveda uporabili. Uh, to velja v Evropski uniji za označevanje živali. Ampak tako, kot je povedal uh, gospod David, uh, ne moreš absolutno identificirati živali, da je potomec v drugi generaciji klonirane živali. To ni možno. To je možno samo z, na osnovi dokumenta rodovnika. In to je možno potem samo s um, primerjavosti NK-jev staršev. To je razmeroma draga metoda. Vendar govorimo zelo o, o majhnem številu živali koliko semen pa se uvaža, jajčec pa se uvaža. Mislim, da gre za zelo majhno število. In pri vseh tih naj bi imeli celovito evidenco tega, odkot je seme prišlo. E, in zato se mi tudi ne zdi preveč komplicirano. E, vendar javnost e, tako in tako zavrača tudi potomce kloniranih živali. <clears throat> Če tega ne dovoljujemo v Evropi, javnost noče, da bi se to izvažalo tudi, eh, uvažalo iz eh, drugih držav, torej da se vozi seme in da se tu potem zagotovi reprodukcija. Hvala. S tem smo končali ta krok eh, razprave strokovnjaki. Še enkrat najlepša hvala. In ob koncu dobi besedo spet poročevalka gospa moja. Želim postaviti samo vprašanje gospodu Brumu. Torej, ali lahko postavim zdaj to vprašanje? Ali s tem nekako spreminjam program? Ne. Imam zelo enostavno vprašanje. Uh, Eh, seveda bom potem eh, sklepe podala ob zaključku te, eh, te predstavitve. Torej, kar zadeva zdravje živali, in to vprašanje postavljam gospodu Grumu, študije so pokazale, da klonirane živali in tudi matere, da je potri, da uporabljajo veliko količino hormonov kdo pa zagotavlja, da se ti hormoni ne prenašajo tudi na potrošnike, ko jemo živila ali meso in kdo nam zagotavlja, da ta velika količina hormonov ne spreminja genskih celic potomcev ali da ne vodijo do drugih sprememb na področju um, delitve celic ali tudi pri drugih biosintetičnih postopkih, ki um, so uravnoteženi, kjer obstajajo zelo uh, delikatna ravnotežja in sprašujem se, ali to ni mogoče problem. Hvala. Gospod profesor Brum, prosim. Hvala za to vprašanje. Ja, gospod Bovija je uh, rekel, da uporu, uporaba hormonov vpliva na dobrobit mater. To lahko negativno vpliva na matere. To je res. Vendar vi ste vprašali tudi še nekaj drugega in sicer nadaljne generacije. Če uporabite hormone pri reprodukciji mater um, in pri kloniranju, ne vidim nobenega razloga, da bi nadaljne generacije um, bile izpostavljene vplivom eh, te uporabe hormonov. To lahko vpliva na matere, tudi mogoče na mladiča, ampak ko greš na naslednjo generacijo, pa ne vidim nobenega razloga, da bi eh, lahko prišlo do tega vpliva uporabe hormonov torej jaz mislila tudi na gensko eh, zasnovo, ali to vplaš, vpliva na gensko zasnovo. Pa še predstavnik komisije. Hvala kaj vprašanje bilo postavljenih eh, komisiji. Nekateri strokovnjaki so na ta vprašanja že odgovorili, ampak seveda se bom odzval tudi sam. Prvič je bilo omenjeno, da komisija vedno spet eh, se zauzema za kloniranje. Mislim, da to ni prava zaznava. Kaj ti eh, tako je, da je parlament nas pozval, da obravnavamo to temo. In to, kar je sedaj na mizi, je nas eh, odgovor na ta poziv, upoštevajoč eh, tudi stališče evropske javnosti, ki si želi eh, obravnavo tega vprašanja. Moram opozoriti na to, da to, kar predlagamo, je prepoved klonov in prepoved živil iz klonov. Torej, vsa razprava današnja Eh, poteka o potomcih. Torej, vsem drugim se strinjamo in predlog tudi zrcali to, kar je bilo povedano danes v dvorani. Edino vprašanje, ki ga je treba rešiti, kaj narediti s potomci, z naslednjo generacijo. In tu želim opozoriti na to, da poteka še študija, da je v teku študija. Drugo, kar je pomembno, pa je, nimamo znanstvene metode za razlikovanje živil, mleka, mlečnih izdelkov ali mesa eh, od, iz, od klonov, od, od drugih proizvodov. Nimamo nobenega orodja. Edina metoda je administrativna metoda. Se pravi, da imaš sledljivost na papirju nazaj do ne vem koliko generacij nazaj in to tudi v drugih državah. Prosim, da upoštevajte različne elemente. Torej gre za uvoz semen in jajčnih celic iz držav, kjer je kloniranje dovoljeno. Evropski kmetje in rejci morajo pobidati, zakaj želijo uvažati ta semena in jajčna celica in sicer zaradi visoke zmogljivosti živali. Če imamo um, Eh, torej, če prepovimo vse, eh, tudi uvoz genskega materijala, potem verjetno kmetijski sektor ne bo navdušen nad tem, kajti gre predvsem za večjo zmogljivost. Tudi to je treba upoštevati. V Tlo nirenih jajčecih in semenu je mogoče lažje najti rešitev v zvezi s sledljivostjo, tudi če gre za papirno sledljivost, kot pa pri potomcih. In to je pač ta velik problem. In upam, da bomo do konca eh, tega leta eh, pripravili ustrezno oceno tudi tega. Hvala. S tem smo zaključili prvi del, prvo omizje. Dve minuti zamujamo. Sedaj. Predlagam, da takoj nadaljujemo z drugim eh, omizjem. Torej, tu gre za pomembna vprašanja za odbor in vi. Um, takoj bom dal besedo gospi Somer, ki je poročevalka odbora INVI in ki bo podala uvod. Potem pa bomo slišali predstavitve trih eh, strokovnjakov. Gospa Somer, prosim. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala, gospod predsednik. Z velikim zanimanjem sem prisluhnila predavateljem prvega omizja. To so bile, bili zelo zanimivi prispevki tudi za nekoga, ki se že dolgo ukvarja s tem. Sedaj pa sledi drugo omiz je drugi panel in to je bolj v pristojnosti odbora za okolje, gre za znanstvene in etične vidike in za varstvo potrošnikov. Veseli me, da nam je uspelo pridobiti ugledne strokovnjake. Med nami je strokovnjak IFSE in sicer od delka za znanstvene strategije, gospod Robinson. Potem je z nami predstavniki Evropske skupine za etiko, za etična vprašanja. Na začetku sem že rekla, da so etična vprašanja za nas eh, prav tako vedno pomembna. In eh, zadnja, last not least, je med nami predstavnica Evropske organizacije potrošnikov Bojk, kajti v odboru za okolje eh, se ukvarjamo tudi z mm, varnostjo živil. In tu gre seveda predvsem tudi za varstvo potrošnikov. Veselim se napetega tudi drugega dela te predstavitve. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Tobinu Robinsonu, ki je vodja oddelka za znanstvene raziskave in uh, mu dajem deset minut. EFSA je sprejela tudi strokovno mnenje o kloniranju živali in posledice za varnost živil in julija 2008 so že pripravili ustrezno mnenje in potem tudi še 2009 in 2010 dopolnila tega mnenja. Um, uh, Eh, torej IFSA seveda predvsem se ukvarja tudi s tveganji, tudi s tveganji novih živil in tudi s tem, to je v področju pristojnosti gospoda Robinsona. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Želim na kratko predstaviti delo IFSA na področju kloniranja živali. Želim vas opozoriti na vlogo, Um, Evrops EFSE. Um, to je seveda uh, um, glavni akter za ocenjevanje tveganja in varnost živil v Evropski uniji. Tesno sodelujemo z nacionalnimi oblastmi in tudi z drugimi deležniki na zelo pregled način. EFSA vam Eh, ponuja neodvisno znanstveno izvedensko mnenje in sicer tako o tveganjih kot tudi o nevarnostih. IFSA je neodvisna Neodvisni EU organ, eh, sicer eh, dobivamo denar iz proračuna EU, vendar tako države članice kot tudi Evropski parlament nas nadzirajo. Torej, EFSA je prijela veliko vprašanj Evropske komisije, kar zadeva znanstveni nasvet na področju varnosti živil, dobrobiti živali var, eh, ži, eh, in zdravja živali, kar zadeva eh, kloniranje živali. Um, in um, štirikrat smo že podali takšna mnenja, 2008, 9, 10 in 12 smo pripravili taka strokovna mnenja in sicer gre za priporočila, ki naj podpirajo uh, Evropsko komisijo pri sprejemanju in pripravljanju ustreznih besedil. Znanstveno mnenje, ki je bilo objavljeno 2008, na uh, prošnjo Evropske komisije in sicer izvedli smo javno anketo, vsak je lahko prispeval, pri, pri, eh, 64 deležnikov je sodelovalo in eh, zaključki iz tega je, da je na področju kloniranja živali 2008 eh, nismo imeli dovolj podatkov, da bi eh, in sicer samo za prašiče in krabe um, je bilo dovolj podatkov, čeprav eh, še vedno so bili zelo omejeni eh, podatki. Uh, In ugotovili smo, da ni eh, nobenih skrbi, kar zadeva meso in tudi mleko. 2009 eh, je spet Evropska komisija prosila EFSO, da posodobi prejšnjo mnenje in da se ukvarja predvsem z dobrobitjo živali in zdravjem živali eh, v celotnem življenjskem ciklu in tudi ali je možno um, sedanje znanje razširiti um, na koze, ovce in perutnino. 2008 smo potrdili sklepe iz leta 2000, 2008 eh, in da ni možno razširiti naših ugotovitev na druge živalske vrste. 2010 in 2012 je spet komisija prosila, da posodobimo to strokovno mnenje in sicer eh, glede popolnoma istih vprašanj 2010 in 2012 smo si ponovno ogledali eh, literaturo o kloniranju živali in o potomcih in spet smo ehm, izvedli anketo in prosili, da drugi prispevajo podatke in imeli smo tudi razprave z znanstvenimi strokovnjaki. 2010 in 2012 smo potrdili sklepe prejšnjega izvedenskega mnenja iz leta 2008 in 2009 torej sedaj še v podrobnostih glede teh sklepov. Varnost živil iz teh študij, ki so na voljo, ni videti nobenih razlik, kar zadeva sestavo proizvodov mesa in um, mleka um, v primerjavi s tradicionalno vzrajo živali. Torej, nobe, kar zadeva vitamin, kalci, eh, vsebnost vode in tako naprej to je bilo popolnoma enako pri kloniranih in pri nekloniranih živalih. Študije so pokazale, da tudi uh, tudi kar zadeva higijenske vidike, ni nobenih razlik, vendar uh, ni eh, dolgoročnih eh, toksičnih študij, mogoče tudi zato, eh, ker ni nobene motivacije za izvedbo takšnih študij toksičnosti. Kar zadeva zdravje in dobrobit, smo ugotovili, da obstajajo skrbi in tudi prejšnji govorniki so šli v podrobnosti. Gre predvsem za dve področji, to je bilo že omenjeno in sicer povečano število mrtvih zeitlich, v vseh eh, fazah razvoja, fetus pred rojstvom in v mladostni dobi in potem tudi epigenetske disregulacije in nepopolna um, celična reprogram, reprogramiranja. Torej, um, um, to pa se ne nanaša na potomce. Eh, potomce klonov um, s konvencionalno rejo in sicer to smo ugotovili leta 2012. <clears throat> Kar zadeva učinkovitost kloniranja, eh, to eh, informacijo smo že prijeli od drugih, torej so izboljšave, znanstvene izboljšave, ki pa so zelo majhne ni nekega preboja, nismo ugotovili, da bi se učinkovitost bistveno zboljšala. Torej, uspešnost kloniranja je med 6 in 15 odstotki po znanstveni eh, literaturi v primerjavi z 45 eh, do 60 odstotki pri postopkih IVF. Za prašiče je stopnja uspešnosti kloniranja šest odstotna, tako pravi literatura. In še ob koncu zadnji del, ki se nanaša na EFSO, so okoljska tveganja. V vseh štirih ocenah nismo ugotovili tvegan za genetsko raznolikost ali biotsko raznolikost okolja. E, torej ni nobenih kazalnikov, ki bi nakazovali na dodatna okoljska tveganja iz eh, kloniranih živali v primerjavi z tradicionalno živinorejo. Torej, nobena informacija, ki je nam na voljo, ne um, napeljuje na to, da bi takšno tveganje obstajalo. In s tem sem tudi že končal. Hvala. Sedaj pa lahko gremo na naslednjega, gospod eh, Peregrin eh, eh, Kosel, ki, je, um, ki se ukvarja znanostjo in novimi tehnologijami in predvsem se bo um, uh, ukvarjal z etičnimi vprašanji o znanosti in novih tehnologijah. Hvala. Evropska skupina za etiko v znanosti in novih tehnologijah je bila 2007 pozvana strani predsednika Evropske komisije, da pripravi študijo etičnih vidikih kloniranja živali v namen eh, proizvodnje živil. Um, tisti, ki um, jih to bolj podrobno zanima, si lahko tudi preverijo to študijo, ki je, bi, je bila objavljena. Um, uh, in sicer je bila naša naloga, da v okviru skupina znanstvenikov obravnavamo različne vidike. E, torej, znanstveniki, kmetje, živinorejci so sodelovali in oni sredovali razpoložljive informacije. Razen tega smo izvedli tudi javno konsultacijo, javni posvet verjetno eden od prvih javnih posvetov na to te, temo, več kot 300 prispevkov smo prejeli, razen tega smo imeli eh, v Bruslu um, torej okroglo mizo in različni deležniki so um, lahko pri tem sodelovali. In potem smo pripravili mnenje, kjer smo poskušali skušali povzeti različna stališča. In um, To naj bi bilo tudi priporočilo komisiji glede tega, kar so največji etični problemi pri tem vprašanju. Če poskušamo identificirati etične pomisleke pri tem vprašanju, smo jih razdelili na štiri vrste. Prvo eh, se nanaša na klonirane živali in na potomce same. In tu smo eh, ugotovili, da nekateri, in to smo danes tudi že slišali, torej, da so nekateri zaskrbljeni zaradi povečanja uporabe živali v človeške namene. Torej, eh, gre za pravice in integriteto živali in predvsem za pomisleke glede eh, dobrobiti in zdravja živali. Potem druga <clears throat> skupina Eh, torej tudi skrbi, ki se nanašajo na človeka, predvsem eh, zdravje ljudi, varnost živil in tudi zdravje živil. Kajti možno bi bilo, da bi ta tehnologija bila zanimiva tudi za proizvodnjo živil. Ampak v prvi vrsti gre za varnost živil. Potem eh, zloraba ljudi. Eh, torej to so zelo spavska tla. In sicer, če bi sprejeli kloniranje živali, bi končno isto tehnologijo lahko tudi akceptirali za ljudi. In to je seveda v vseh državah danes še absolutno prepovedano. Potem so bile tudi um, skrbi glede genetske raznolikosti. vrst in vprašanja biotske varnosti in okoljske trajnosti, vzdržnosti, osnaževanja in tako naprej. Torej, povečana uporaba določenih vrst za um, proizvodnjo mesa bi lahko povzročala te težave. In končno še skrbi problemi v zvezi z družbo. Uh, torej javno, javna percepcija, eh, socialna spremli, družbena spremljivost in potem eh, potrošništvo oziroma potrošniki. In seveda gre tudi za pravno vprašanje, vprašanje pravičnosti. In seveda tudi pravice intelektualne lastnine in industrializacija kmetijstva in trajnost oziroma vzdržnost kmetijstva. Torej nekateri ti pomisle, ki se ne nanašajo samo na kloniranje živali, temveč so bolj splošnega značaja glede uporabe kmetijstva. In zato smo bili mnenja, da so najpomembnejše skrbi dobrobit živali, eh, varnost živil, eh, raznolikost, in javna percepcija. In razen tega moram povedati, da če se sprašujemo, zakaj se uporabljajo te tehnologije, je ena možnost tudi, oziroma en pomislek tudi eh, so Eh, intelektualne pravice. Torej živali seveda ne morejo biti predmet intelektualne pravice, ampak tehnologijo se lahko patentira in s temi patenti imajo lahko tudi uspeh, kajti s tem si zagotovijo pravico do intelektualne lastnine, ampak to je mogoče bolj obrobno vprašanje. Torej prvo je varnost živil. um, <clears throat> pozdravljamo da smo prijeli tudi zelo temeljito presojo eh, ameriške eh, zdravje in varnost živil, Food and Drug Administration, um, in tudi prve osnutke um, mnenja EFSE smo imeli na voljo. In um, ti dve se deloma tudi pokrivata in sicer klonirane živali same ne gredo v um, živilsko verigo, to bi bilo predrago, potomci potem gredo v živilsko verigo in vsa poročila pravijo, da varnost živil ni uh, v nevarnosti, torej da potomci ne povzročajo eh, nevarnosti glede uh, hrane, glede živil. In Eh, sprejeli smo te argumente. To eh, je jasno, eh, torej večji so problemi v zvezi z dobrobitjo živali in to je velika skrb. In res je, da je ta percepcija v Evropi drugačna, kot je v drugih državah, naprimer v Ameriki. Vendar to je gotovo skrb ki ni bila odpravljena z razvojem teh tehnologij. Potem raznolikost. E, torej, gre predvsem za zmanjšanje biotske raznovrstnosti, ki bi lahko išla iz uporabe te tehnologije. Kloniranje pomeni ekstremno obliko zmanjševanja e, raznolikosti. E, lahko sicer rečete, da delamo isto kot z drugimi praks, praksami. E, torej, um, pred enim mesecem je um, umrl nek bik v Ameriki, ki je imel pet milijonov potomcev, ki pa ni bil kloniran. Ampak kljub temu kloniranje vodi dodatnega zmanjševanja raznolikosti. In Ohranjanje raznolikosti je pomembno za živino rajstvo in tudi za druga področja. Kloniranje se lahko tudi uporabi za um, zaščito vrst, ki jim grozi izgon, izginote. To je sicer res, vendar to je zelo obrobni aspekt. In potem um, družbena zaznava, družbena percepcija in tudi drugi odgovorniki so že govorili o tem in verjetno še bo. Ehm, torej, eh, ko misija je potem zelo eh, hitro pripravila tudi ustrezni dokument eh, in v bistvu prevzela naše ideje. Ob koncu bi povedal naslednje. Če upoštevamo predvsem vprašanje dobrobiti živali, je treba reči, da ima skupina pomisleke ali je upravičeno kloniranje za proizvodnjo eh, eh, živil. Gre za raz, sorazmirnost. Eh, prednosti ni zelo veliko, problemi na področju dobrobiti živali pa so veliki. Razpravljali smo tudi o vprašanju označevanja. Zavedamo se, zelo, zavedamo se tehničnih težav pri označevanju spraševali so nas, kako pa lahko označu, označiš mleko ali klobaso, ki je nekako mešana eh, iz proizvodov različnih živali. In tu smo tudi prosili komisijo, da eh, izvede študijo, ali je to možno. Eh, DNK tehnike tega vprašanja pa moje ne bodo rešile. To bi morale biti zelo sofisticirane tehnike. Zato pač prosimo komisijo, da si ogleda različne možnosti, ki obstajajo na tem področju. Hvala. And, uh, now... Hvala vam. Sedaj pa gospa Kemil Peris. Perin, ki je više referentka za hrano na Evropske potrošniške organizacije BEUC. Deset minut. Predstavili boste potrošniške vidike na vprašanje kloniranja. Prosim, kolegica Kamil Pera. Good afternoon. Hvala, predsedujoči. Lepo popoldne želim vsem. Tu smo že pročili veliko različnih vidikov kloniranja. Naslednji deset minut pa bi rada predstavila tudi evropsko potrošniško perspektivo na kloniranje hrane. Zaradi časa bom kar preskočila na začetku predstavitev te organizacije in šla bom takoj na držo evropejcev do kloniranja živali. Kot so rekli predhodni govorci, smo imeli dve anketi Eurobarometra, kjer smo to raziskali. Prvo smo imeli 2008 in drugo 2010. Pri obeh smo videli, da so evropski potrošniški v večini proti kloniranju v prehrambeni verigi. Tukaj predvsem za kloniranje za hrano. 400 odstotkov je imelo pomisleke glede dolgoročnih učinkov, kloniranje naravo, 67 odstotkov je menilo, da je kloniranje posebno nespremljivo leta 2010 in 58 odstotkov dve leti prej, 2008, dve tretjini evropejcev se strinjajo, da imamo etnične razloge za zavrnitev kloniranja živali in 83 odstotkov je reklo, da bi želeli označiti meso potomcev kloniranih živali, če bi se to znašlo v evropskih trgovinah. Tu gre za tehnološke vidike, ampak tudi evropski potrošniki se strinjajo s temi pomisleki kar nekaj anket je pokazalo, da je v Ameriki tako, da 53 odstotkov američanov ne kupuje mesa, mleka ali jajc, kloniranih živali, čeprav FDA trdi, da je hrana varna. 89 ameriških potrošnikov bi želelo, da bi bile meso klonirane živali označeno in 66 odstotkov američanov je proti kloniranju za hrano, 46 ima tudi etične ali moralne ugovore glede tega. kako razširjeno je kloniranje živine globalno, kot smo videli iz te študije in ocen učinka komisije. V Evropski uniji ni komercialnega kloniranja živine, prav tako ni nobenih načrtov, da bi to imeli med letom 2020. Komercialno kloniranje je sredotočno na ZDA, Kanado in Argentino. Nekaj dejavnosti imamo tudi v drugih državah, kot recimo Nova Zelandija, Avstralija, Čile, Kitajska in nekatere druge latinsko-ameriške države, kot vemo, gre predvsem za govedo in za drobnico. To lahko velja tudi za prašiče, ampak v manjši meri in zdaj imamo nekatere dejavnosti tudi v Novi Zelandiji, na kitajskem in na koncu imamo tudi kloniranje ovc in kost. To ni tako zelo pogosto, to se začelo v ZDA, ampak eh, je še vedno v zelo majhnih količinah. Kaj pa sledljivosti klonov? Večina tretjih držav ne ureja hrane, ki stane iz klonov, z izjemo Kanade kada nameni, da so živela iz klonov in njihovih potomcev gensko spremenjena hrana, zato je treba to tudi pretržno oceniti in potrditi. Potem imamo nekatere države, recimo Avstralijo, kjer imajo nekaj prostovoljnega nadzora v industriji in ne dopuščajo, da hrana iz klonov prihaja v prehrambeno verigo, nasplošno ne ločujejo med kloniranimi in običajnimi živalimi, ampak nekaterimi nekaj izjemi, to recimo na Novi Zelandiji, kjer imajo tudi tak sistem za kloniranje, namen pa je ta, da bi to upoštevali zahteve iz tujih trgov predvsem. Potem je to tudi nekaj pobud, da bi to prepovedali v Kanada, v ZDA, v Braziliji, nekatere. Nekatera podjetja imajo registre klonov. Ko govorimo o sledljivosti reproduktivnega materijala živali in ne le klonov, imamo v EU že individualno identifikacijo za vse zarodke in vsa semena, ni pa pravnih zahtev, da bi povedali, če ta material prihaja sklona ali zdravalca ali ne. Potem imamo tudi nekatere zasebne dogovore, recimo med ZDA in Kanado, kjer omogoča identifikacijo reproduktivnega kloniranega materijala, tako da se to lahko makne iz uvoza v EU. In na koncu še glede sledljivosti živih živali. Evropska unija ima enega izmed najbolj razvitih sistemov, Tu imamo individualno sledljivost za govedo, ovce in koze, prašiče pa sledimo značkami. Seveda to ni enako po vsem svetu. Recimo največje izvoznice goveda imajo sledljivost za govedo, razen ZDA. Sledljivost ni tako zelo razvita za druge živalske vrste. Tu vidite razpredelnico, mogoče tega ne vidite najbolje, ampak to smo vzeli iz pričanja v ameriškem oddelku za nacionalne organske programe. Gospod Hansen, ki se ukvarja s potrošniško varnostjo v ZDA, je to predstavil in tu vidimo, da ko govorimo o vseh večjih govejih vrstah v ZDA, že izpolnjuje zahteve za kloniranje, tako da uh, je to že potrjeno na tom področju. Žal pa to ni bilo odraženo v predlogu komisije iz leta 2014. Danes ima hrana iz klonov status nove hrane, nove živil v EU, ampak tu ni specifičnih pravil, ki bi veljala za hrano iz kloniranih živali in potomcev, kar bi se lahko prodajalo potrošnikom. To je seveda ni spremljivo za potrošnike. Pred nekaj leti smo to videli v Združenem kraljestvu, leta 2010 smo imeli kloniranje tudi v novicah, kajti ugotovili so, da so imeli meso in mleko iz potomcev kloniranih živali in to je vstopilo prehrambeno verigo v Združenem kraljestvu. Seveda ni bilo nič nezakonitega, ampak potrošniki v ZDA oziroma v eh, Združenem kraljestvu so se zavedli, da mm, ne vedo nič o tem, kakšna je ta hrana iz kloniranih živali. Seveda moramo biti realni, kot tu vidite na tej rezbici, tu spodaj levo. Bilo bi pretirano pretiravati, da so kloni posod na trgu in da potrošniki že vsak dan za kosilo pojedo meso potomcev kloniranih živali. Vemo, da je kloniranje nova tehnika, stopnja uspešnosti je majhna, torej še vedno nekaj časa, da če želimo, uredimo to dostavo hrane v prehrambeno verigo in mislim, da je predlog komisije za mojena priložnost, kajti potrošniki bodo še vedno v temi, ko gre za hrano, ki prihaja iz potomcev klonov. Včasih gre tudi za hinaščino, da prepovemo kloniranje in hrano iz klonov, ko pa vemo, da klone nimamo za hrano in za reprodukcijo. Potomce pa imamo za mleko in meso. Sedaj ugotavljamo, da je to tudi nekaj trgovinskih vidikov povezanih s kloniranjem v Evropski uniji, zakonodajo, ne bom se spuščala v številke, to smo vzeli iz ocene učinka komisije, ampak gre predvsem za to, da želimo reči, da je Evropski trg ni urejen, ko gre za potomce sklonov. Lahko to uredimo zakonodajno, še vedno imamo časa, če želimo pomagati potrošnikom. Tudi ko gre za sledenje živih klonov in uvoženega klonskega reproduktivnega materijala, tudi to bi lahko izvedli v EU. In tu imamo tudi predlog, da bi prepovedali klone in takšne tehnike in tudi uvoz živih klonov na EU trge. Zakaj nimamo nič glede reproduktivnega materijala klonov? In sprašujemo se, če so te izražene bojazni evropskih trgovinskih partnerjev vplivale na končne odločitve in končno vsebino predlogov komisije. Tu sem prepisala izjavo ZDA Argentine, Brazilije, Paragvaja in Nove Zelandije, ker smo videli jasen signal EU, da bi te države tesno spremljale razpravo EU in da bi želele, da bi ostali le pri znanosti v zakonodaji v EU. In tu imamo tudi pogajanja za Kanado in ZDA glede CETE in te tipa, tako da se sprašujemo, kako to vpliva tudi na trgovino v, in kako je se to vplivalo na končni predlog komisije. Za konec še nekaj, kaj je pomembno. Potrošniki bi morali biti obveščeni pri svojih izbirah, ko gre za nakup živil iz skloniranih živali pa tudi ko gre za potomce kloniranih živali, imeli bi vsaj prepoved kloniranja živali za hrano v EU, imeli prepoved klono in prepoved uvoza klono v EU. In to že imamo v predlogu komisije in to tudi podpiramo. Ampak to ni dovolj. Rade bi imeli tudi sistem sledljivosti za semena in zarodke kloniranih živali in tudi za žive potomce kloniranih živali. Tako da bi imeli tudi zahteve po oznakah Vsaj, ko govorimo o mesu teh živali. Parlament in svet so se že skoraj strinjali glede tega pred tremi leti in res menimo, da je šlo za zamujeno priložnost. Seveda bi radi, da bi označili vso hrano iz kloniranih živali, vsaj to, ampak sedaj razumem, da poteka študija o tem, ampak vsaj oznake svežega mesa kloniranih živali bi morali imeti takoj. In na koncu še nekaj, kar je zelo pomembno. Pomembno je, da pritisk trgovinskih partnerjev ne prepreči Evropski uniji, da sprejme pravila o kloniranju, ki so skladna z zahtevami državljanov. Leta 2011 smo videli mnenje, ki je prišlo iz pravne službe sveta, kjer smo videli, da bi lahko bile zahteve glede označevanja hrane iz kloniranja živali skladne z STO in spravili gata. In za konec še nekaj, pogajanja o TTIP-u potekajo, to ni uvira, ampak je to lahko priložnost za to, da EU in ZDA sprejmeta pravila o kloniranju živali, tako da bo to interesu potrošnikov na obeh stranih Atlantika. Prej sem slišala, da imajo evropski potrošniki poseben odnos do kloniranja tehnologije, ampak skupaj z ameriškimi sodelavci smo sodelovali v okviru resolucije TACD, In te resoluciji smo videli, da so potrošniki na obeh stranih Atlantika zaskrbljeni, podobno zaskrbljeni. Hvala še enkrat, ker ste mi omogočili, da predstavim vidik potrošnikov na tej obravnavi in seveda se veselim prihodnje razprave. Hvala. Hvala. Sedaj pa lahko začnemo z našo razpravo. Takoj predajam besedo. Gospodu Lize. Danke, Herr Vorsitzender. Vielen Dank an unsere. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala našim referentom. Tri točke bi omenil, ki so bile navedene zdaj v drugem delu. Torej, argument za trgovinskimi partnerji, to lahko potrdim, informacija iz srečanja s komisijo, ko smo se posvetovali o teh dveh predlogih, je komisar Bork prišel z bolj ambicioznim predlogom in na srečanju so ga drugi komisari prepričali naj to predlog omili, med drugim z argumentom, da to lahko ogroži TTIP. Sem izrecen zagovornik TTIP-a, ampak tudi komisiji sem že povedal, da je težko ljudem razložiti, da sploh ne predlagamo nobene zakonodaje več, zato ker mora biti američano to ne bo všeč. Mislim, da se moramo zadev lotiti drugače. Lahko najprej povemo, kaj želimo, potem pa se kasneje poganjamo. Torej, na tem mestu še ne bi dal kompromisa. Žal pa je tako potekalo in bolj pomembno je, da parlament tega ne sprejme tako in da izboljša predlog. Drugič, težave z označevanjem. Priznam, da to ni preprosto, ampak doktorsko dizertacijo sem napisal v humanski genetiki in sem tudi specialist za in vitro diagnostiko, kjer je šlo tudi za diagnostiko DNK. In sodelovec sem se bil v, v podjetju, ki proizvaja diagnostiko, porabo za aplikacije za diagnostično, genetsko diagnostiko in sem ga vprašal, če mi sklenemo, to je torej meso, ki prih, izvira iz kloniranih živali, če sklenemo, da se bo to označevalo, ali nam lahko to meso potem označujete. Potem je rekel, dajte nam nekaj mesecev in bomo to naredili. In to je tudi spremljivo, kajti vsako živilo, to že vsebuje neko v imenu, torej živilo, gre za nekaj živega in to vse ima DNK. In če imam neki skaz, potem lahko dokažemo, odkot to izhaja. In vprašanje je, kdo nam bo dal genetsko informacijo o kloniranih živalih. Vse mnenja, da to mora obstajati, tako ali tako. Malo tisoč rej, rejnih živali je na svetu, tudi konvencionalno obstaja veliko potomcev enega bika, ampak tega ni toliko. In kot rejec, ko nakupim ta reproduktivni material, bi bil nor, če bi nekje kupil um, semena za visoko ceno, zato ker nekdo reče, da je to odlično genetsko, eh, super genetski material, ki izhaja iz tega bika, ne vem pa, kot prihaja, a je bil kloniran ali pa ne, tega pa ne vem. Mislim, zdrava pamet ti pove, da če bom plačal denar za to, ker želim imeti dober genetski material, mora obstajati tudi možnost, ali to res izvira iz nekega krasnega bika ali od nekega poprečnega bika. Nihče mi ne bo povedal, da se tega ne da preveriti. Malo dobre volje je potrebno in za te malo dobre volje pri Latinske Ameriki in Ameriki potrebujemo močno voljo in moramo to mnenje evropskih pod, potrošnikov tudi dati na pogajalsko mizo. In z mojim znanjem, ki ga imam, me ne bo nihče prepričal, da to ni možno. Pogovarjali smo se, da izvor svežega mesa, ne samo pri govedini, ampak tudi pri svinjini in eh, perutnini, mora biti javen, mora biti znan. Tega ne moremo ugotavljati z DNK testom, ampak potrebujem informacije. In če te informacije lahko dobim, potem lahko dobim tudi informacije o genetskem poreklu živali. In vprašanje je, ali tega želimo in ali je to pomembno. In parlament je vedno rekel, da je pomembno. Še zadnja točka predstavnika Evropske edeko bi tudi vprašal, etične skupine bi, bi, bi se mu zahvalil, da eh, je vključil tudi ta etični vidik, tega ne smemo pozaba, pozabiti, bolje in bolj popolno, ko je kloniranje živali. Tam hitreje bo ta tehnika prenosljiva tudi na človeka. Razpravo zelo natančno spremljam. In tu je en pomemben argument, zaradi katerega marsikateri znanstvenik pravi, da ne želijo kloniranja človeka, je ta, da nastane takšna škoda. Torej, klonirane živali trpijo, tam se pojavljajo bolezni, vedno več in to bi se zgodilo tudi pri ljudeh. Če si ogledamo to tehniko kloniranja pri. Um, sesalcih in pri rejnih živali in če bi nam uspelo to do, eh, narediti na takšnem nivoju, da bi v bistvu bil uspeh odličen in bi potem rekli, no, vse skupaj dobro poteka pri živalih in kar poteka pri živalih, eh, je dobro tudi pri ljudeh in potem bi dejansko imeli en argument proti kloniranju ljudi manj. In zato smo, zato da se zapre ta pot kloniranja ljudi. In mislim, da je to dvorezen meč, da če rečejo, da znanstveniki, da bo trpljenje živali z leti se zmanjšalo, je to zelo nevarna razprava, kajti vedno več ljudi bo potem reklo, no se potem je treba pa to probati tudi pri človeku. Zato moramo biti tu zelo, zelo prividni. Uh, Hvala. Gospa Müller. Ja, Gospod predsedujoči, tudi jaz imam vprašanje za EFSO. Ali obstajajo ocene količin uvoženih živil, ki izvirajo iz klonov in kako se trenutno zagotovi, da pri živilih, ki so iz, uvožene iz ZDA, ne gre za živila, ki bi jih bilo potrebno registrirati? tudi imunski sistem klonov naj bi bil eh, relativno šipkejši. Ali to zadeva tudi potomce klonov? In gospod kolega, če pravite, da bi DNK moral biti primeljiv, potem nisem prepričana, če imam spermo oziroma semena bika in pa seme klonirane živali, ki je čisto ista, potem mora biti tudi DNK isti. In da sedaj tu iz tega sklepamo, da to lahko ločimo, ne vem, tudi tu si želim odgovor strani strokovnjakov. Če je imunski sistem te živali dejansko šipkejši, kakšno kakšne posledice ima to za našo varnost prehrane, če že da, sedaj so na trgu takšna živila. Hvala. Thank you, Maiva. Now... Hvala, sedaj pa gospa Juzo. Ja, hvala lepa. Komentar in vprašanje za gospoda strokovnjaka, ki je omenjal etično vprašanje, posem se strinjamo s tem. Če želimo razloge proti kloniranju, je to glavni argument, kajti pozneje smo slišali, da ko govorimo o varnosti živil, je tu EFSA objavila poročilo, čež da ni težav, če govorimo o mesu in mleku, ki prihaja iz živali ali potomcev kloniranih živali, ker ne moremo seveda neposredno uživati mesa kloniranih živali, ampak uživamo meso potomcev. Slišali naj bi, da ni težav. Če želimo argumente proti kloniranju, potem moramo izhajati iz etične podlage, iz dobrobiti živali. Potem smo slišali govoriti tudi o genetski raznovrstnosti. Tu vidimo nekaj težav. Če kloniramo žival, potem tu ne vnašamo genetskih sprememb ampak kloniramo en sam primer. Recimo tako je tudi, če ne kloniramo. In to se zgodi tudi v kmetijstvu in pri reji. Lahko izberemo nekatere primere izdelkov ali vrst, ki se uporabljajo. Enako velja recimo tudi za žrebce. Če vzamete nekega znanega žrebca in če želite zagotoviti, da ima veliko potomcev, bo to verjetno pomagalo. Ampak eh, tu gre za vprašanje varnosti živil in tu mora biti zelo jasno, da ne bo težav pri varnosti hrane. In ne le to, gre tudi za etično vprašanje dobrobit živali in bodimo iskreni in rečemo, zakaj nočemo kloniranja in če nočemo kloniranja, potem moramo reči, zakaj, ampak ne uporabljamo le varnosti hrane kot izgovora. Hvala, gospa Gilera. <clears throat> Sí, muchas gracias. Eh. Ja, hvala lepa. Imeli smo nekaj zelo specifičnih vprašanj. Najprej bi podarili to, kar je rekla gospa Ajusa, strinjam se. Tu imamo težave zaradi genetske raznovrstnosti. Mogoče bi to lahko obrazložili, kajti pravzaprav se strinjam s tem, kar je pravkar rekla gospa Ajusa glede tega. Recimo, če si pogledamo kmetijske prakse, potem verjetno ne bomo videli, da bo preveč genetske raznovrstnosti. Predstavnica potrošniške organizacije je omenjala to vprašanje, ste strokovnjakinje za to, ali res menite, da ko se ljudi popraša o kloniranju, ali res vedo, kaj to pomeni ali pa mislijo, da gre za neke spremembe genov, ko pa ne gre za genetske spremembe. Torej, ali res mislite, da jim ni všeč ideja o kloniranju, etično ali moralno gledano, ali pa da natančno vedo, zakaj gre pri kloniranju? Ne vem, sprašujem se o tem, kaj ti. Te pogosto razmišljamo o tem in ko imamo neko tehnično vprašanje, je zelo težko razumeti vse vidike. In časih vidimo oglaševanje za ali proti nekaterih vidikov. Potem vidimo GMO-je, kloniranje, prepovedi. Ljudje imajo vtis, da je to slabo za zdravje. To je razumljivo. Ampak mislim, da. Običajni potrošniki lahko sploh določijo, zakaj gre pri kloniranju, po vašem mnenju? Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje in tu bi rada slišala vaše stališče o tem. In na koncu še nekaj, če govorimo o raziskavah, gre pri raziskavah za na njih razvoj in to prinaša tudi napredek. Sama ne bi bila nikoli proti celotnemu procesu raziskav, ampak vseeno skupaj vsem tem, kar potrebujemo, ko imamo napredek in razvoj, bi vseeno rekla še nekaj za konec. Ko smo imeli raziskave v Španiji, v moji regiji, ko smo preučevali osnovne celice, ko smo videli, kako lahko s tem izboljšamo kakovost eh, življenja ljudi, ko smo se o tem pogovarjali, so bili številni proti temu. Ampak to je bilo zelo pomembno delo, ki je bilo upravljeno glede teh somatskih celic in tega ne želim postavljati pod vprašaj. Ampak, ko ima nekdo stališče o nečem, je zelo težko oziroma slišimo argumente za ali proti, ampak eh, tu imamo tudi raziskave in napredek pri teh somatskih celicah. Dolgoročno gledano je bilo to tudi dobro. Tako da mislim, da ne želimo tu primerjati stvari, ki ne obstajajo, ampak eh, potrebujemo raziskave, ampak seveda z varovalkami. In srinjam se tudi s tem, da če govorimo o dobrobiti živali, je to področje, kjer imamo lahko upravičene pomisleke glede dobrobiti živali in seveda in potem imamo tu še vsa ta etična vprašanja, ki so za številne zelo pomembna. Glede posledic, glede izdelkov, ki vstopajo v prehrambeno verigo za ljudi, pa tudi to, kar je omenjal gospod Lise. To je nekaj, kar se začne na živalskem področju, ampak to se potem lahko prenese na ljudi. Tu gre lahko za kloniranje ljudi in to lahko prinese paniko. Razumem, etična vprašanja, vprašanja glede dobrobiti živali, mislim, da to nismo rešili, to je zelo pomembno, to je treba upoštevati pri urejanju tega vprašanja zakonodajo. In za konec še nekaj. Govorimo o direktivi. Govorimo o prepovedi. Tu gre tudi za nekatere točke, kjer potrebujemo znatne izboljšave, ampak izhodišče je precej pozitivno. Hvala. Hvala, gospod Rej. Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte auch Hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se tudi predhodnikom za informativne prispevke, ki so pokazali določeno smer. Opozori pa bi na nekaj. V naši družbi se vedno bolj sprašujemo o odnosu med človekom in živaljo v vseh državah, pa tudi v Ameriki in drugih državah, predvsem pa v evropskem prostoru. Zato ne čudi, da je ena od predhodnic rekla, da je 66 odstotkov potrošnikov takih, da zavračajo klonske proizvode iz moralnih in etičnih razlogov. V preteklih 100 do 150 letih smo žival degradirali na proizvodno enoto in vprašanje je, kaj bomo še naredili z živalmi. Ker se ukvarjamo z vprašanjem odnosa med človekom in živaljo, mislim, da ni primerno, da igramo Boga, posegamo v evolucijo, kloniramo živali. Seveda lahko vedno znova rečemo, potrebujemo znanstveni napredek, ampak kam pa nas je v določenih vidikih pripeljal uh, tehnološki napredek. Albert Einstein, potem ko je videl, kaj je povzročila bomba v Hirošimi, rekel, da bi pravzaprav ta napredek morali postiti tam, kjer je bil. In ne vemo danes, kaj bo tehnika kloniranja še prinesla za seboj. Zato mislim, da smo evropskim potrošnikom dolžni, da se upremo Ameriki in rečemo ne, klonirano meso naj jedo američani, mi pa smo tukaj v Evropi in bomo razvili etični napredek. Kaj pa se dogaja čez Atlantiko, na drugi strani Atlantika pa je njihova stvar. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Bogovič. Ja. <clears throat> Hvala za besedo, hvala tudi vsem za današnje prispevke, ki mislim, da so nam poslancem zelo koristni pri zelo kompleksnem in zahtevnem vprašanju, okoli katerega se bomo morali odločati. Eh, podpiram stališče tistih, ki so upozorili predvsem na ta, to etično vprašanje na tem področju, eh, kajti če smo postavili pod vprašanje že eh, gensko spremenjene organizme, je zagotovo pri kloniranju tu še cela vrsta drugih vprašanj, ki se pojavljajo. Tudi pridelovalci, se pravi kmetici, evropski kmetici eh, odkrito povedo, da ne vidijo kakšne hude koristi od eh, same te eh, tehnologije. Zato sem osebno na strani tistih, ki bi pri tem področju morali prevzeti ta previdnostni vidik, vidik, ki resnično stavi na etično vprašanje, kajti danes smo v takšnem času, da naša populacija je po moje ogrožena predvsem zaradi etičnih, moralnih vprašanj, ne zaradi toliko strokovno-tehničnih. Tu prihajamo na pomembno področje, ki je zelo pomembno, kar se časovnice tiče, področje leta 2015, ko bomo v Evropskem parlamentu in tudi sicer veliko govorili o eh, transatlantskem sporazumu in eh, podpiram tiste, ki so stališča, da moramo preden se o takšnem področju jasno pogajamo, oblikovati svoje lastno stališče in eh, to stališče tudi jasno zagovarjati potem v tem transatlantskem sporazumu. Hvala za to razpravo in eh, resnično eh, mislim, da morajo pri tem področju prevladati pomisleki, ki prihajajo predvsem iz moralno-etičnih področji. Hvala lepa ne vidim nobenih zahtev članov in takoj predajam besedo našim trem strokovnjakom za odgovore. Gospod Robinson bo prvi. Hvala, predsedujoči. Najprej glede teh vprašanj, ki smo jih slišali na področju trgovine, trgovinskim partnerjev, označevanja, sledljivosti in etike vse to je izven pristojnosti in vse tako, da ne bom omenjal teh vprašanj, ampak bom to prepustil drugim govorcem. Glede ocen živali iz klonov, kar prihaja iz ZDA, ne nimamo teh številk, tako da tega ne morem pokomentirati danes. Potem vprašanje glede šipkejšega imunskega sistema, kloniranih živali in potomcev leteh. To smo slišali. Študije, ki smo jih mi videli in znanstvena literatura, kažejo na to, da potomci klonov živijo podobno kot druge živali. Tu imamo tudi podoben reproduktivni potencial, torej imajo posem normalno delujoče imunske sisteme, tu ni vprašanje. In na koncu še vprašanje glede genetske raznovrstnosti. EFSA je preučevala učinek kloniranih živali na genetsko raznovrstnost in okolje in ne na samo populacijo živali. Torej, tu imamo okolje in tu nismo videli nobenih učinkov kloniranih živali, mimo tega, kar bi običajno pričakovali pri proizvodnji živali, čeprav je neklonirane živali. Hvala. Thank you very much if you allow me as Hvala lepa. Odgovoril bom v španščini. Kar sem povedal o varnosti živil. To je bila želja etične skupine, tako ste vi to razumeli, ampak to ni čisto res. Različni um, predlogi so prišli v našo skupino. Mislim, da poročila EFSE zadostujejo, da nam ni treba skrbeti, kar se tiče varnosti živil in pa potomcev kloniranih živali. Vendar je to treba tudi seveda primerjati z proizvodi drugih živali. Vedno obstajajo neka tveganja in glede tega je v skupini bilo obravnavano tudi hipotetično tveganje, ampak mnenja smo bili, da poročila, ki so bila pripravljena pred in med tem zasedanjem, so dejansko um, že zajela vsa ta vprašanja in na nje odgovorila. Tako je treba to razumeti, kar se tiče tudi uh, obstoja in uh, skratka ras, je lahko kloniranje tudi problem. Če um, je kloniranje osnova za ohranitev neke vrste in če na ta način predpišemo pri genskem materialu, torej če pomislimo recimo, da pri biku ni potomcev le samo ne vem, pol milijona, ampak jih je več in več milijonov, potem se tukaj tveganje res zmanjša. Po mojem mnenju je to argument. To smo povedali. Potem primer eh, kloniranega bika. kjer je bilo ugotovljeno, da se neke lastnosti ni dalo klonirati. Torej, določenih lastnosti se tudi s kloniranjem ne da prenašati. Potem, kar se tiče raziskav, seveda so tudi tu možnosti interpretacij različne. Torej, tu gre za temo, ki znotraj genetike in vzreje še vedno ostaja neka obrobna tema. Zato pri odločitvah potrebuje neko sorazmernost. Gre za omejeno število živali, gre za tehniko, ki je obrobna tehnika in kmetje bodo odločili, odločali o tem, kaj bodo imeli na svojem polju. Poznajo svoje interese. obstajajo možnosti uporabe kloniranja, ki so zelo zanimive in to bi morali nadaljevati. Hvala. Hvala lepa. Kar se tiče vprašanja o tem, ali je hlana eh, oziroma so izdelki kloniranih živali oziroma potomci kloniranih živali prišli na trg v Evropsko unijo, kolikor vemo tega. ali je bila registrirana taka hrana kot eh, novo živilo. Eh, tega nismo nikjer zabeležili, teh podatkov ni, mislim, da tega ni. In tudi v ZDA je, obstaja moratori za dajanje eh, živil iz kloniranih živali na trg. In uh, mislim, da razen, če ni prišlo do kakšne goljofije, da ni prišlo prišla nobena hrana kloniranih živali v Evropsko unijo. V raziskavah Eurobarometra so tudi spraševali, ali ljudje razlikujejo med kloniranjem in gensko spremenjenim organizmi. Ljudje so znali sicer opredeliti eh, kloniranje, vendar pa so se videlo, da tudi mešajo oba pojma. Ampak mislim, da to ne vpliva na mnenje potrošnikov do kloniranja, kajti pomisleki so temeljili res na etičnih razlogih in velika večina jih je zavračala kloniranja, kloniranje zaradi etičnih razlogov in tudi velika večina jih je uh, bila zaskrbljena, da bo potem to privedlo do kloniranja uh, ljudi, torej obstaja moralno zavračanje kloniranja. Ko pa se pogovarjamo o kloniranju, se moramo tudi osredotočiti na zaskrbljenost eh, kloniranja glede na namen uporabe. Torej, ko govorimo o kloniranju za ohranjanje neke vrste, je mnenje javnosti popolnoma drugačno kot um, kloniranje za potrebe proizvodnje hrane. In tu je mnenje popolnoma drugačno. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa dam besedo še komisiji, da pojasni še stališče komisije. Hvala lepa. Gre bolj za komentarje, kaj ti jaz eh, ta posvet. Uh, na ta posvet gledam kot potreben postopek eh, za izoblikovanje mnenja. Omenjeno je bilo, da bi, naj bi se morala najti metoda za opredelitev eh, teh živali, če so zares tako redke. In če govorimo o tem posam, tej posamezni živali na podlagi genskega materijala, potem je to možno. Ni pa uh, možno pri kloniranju lotiti kopijo in pa originala, ki sta gensko identična. Če imate seme, ne morete vedeti, ali je to seme originala ali seme klonirana. To ne pomeni. Klona. To ne pomeni, da ne morete reči, da ne prihaja od enega ali drugega, ne morete pa povedati, od katere. Takšno je znanstveno dejstvo. Torej, nimamo objektivne metode, da bi prepoznali klon od originala. Drugič, mislim, da ko govorimo o genski raznolikosti, dejansko gre tudi za zmanjšanje genske raznolikosti, če pa boste vprašali isto vprašanje pri intenzivnem um, kmetijstvu, potem boste dobili isti odgovor. Intenzivno kmetijstvo zmanjšuje raznolikost na celem svetu, kajti po definiciji izberemo najboljše živali, ki so primerne za vzrejo in s tem seveda zmanjšujemo bio, eh, biološko raznolikost. In vprašanje je, kako, ali bomo zaradi tega zaustavili intenzivno kmetijstvo, najbrž ne. Zato moramo obravnavati, kakšen, kakšen delež v celem tem trendu predstavlja kloniranje in mislim, da je zelo majhen. Tretji, tretja, tretji komentar se nanaša na argument, da se uh, kloniranju posvečamo zato, ker to zahtevajo američani ali kdorkoli drugi. In tu želim jasno povedati, da to ni tako. Moramo sprejeti, da je kloniranje znanstven rezultat, ki odmeva tudi v Evropski uniji. Čeprav je večina javnosti proti, pa je še vedno veliko ljudi, ki verjamejo, da ima ta tehnologija velik potencial. Tudi v Evropi, pa naj bodo to uh, znanstveniki ali pa ljudje iz prakse. In če ne bomo tukaj postavili jasnih pravil, bo to nevarno. To potrebujemo za nas, ne za Euro Ameriko ali za kolikogar drugega. In to želim povedati zelo jasno. Mi želimo tu urediti pravila v Evropi in ne gre za to, da se tukaj odzivamo na ameriške ali kakršne koli želje. In zato mislim, da moramo to res urediti za naše potrebe. Bil sem vesel, da se sedaj vedno bolj kaže, da imamo težave z dobrobitjo živali. Potem so tu težave, ki se nanašajo na etične uh, pomisleke, nimamo pa težav, kar se tiče varnosti hrane. In zato eh, eden od razlogov, da sta tu dva predloga, ne le eden, je ta, da smo skušali najti ustrezno pravno podlago za obe vprašanji pri dobrobiti živali, smo se lahko navezali na izredne člene, ki se na to nanaša, pri drugi um, pravilu pa to ni bilo možno, zato je ta del ločen in zato potrebujemo nadaljno razpravo tudi v prihodnosti, zato da bomo našli uh, e, ustrezan člen in kako tukaj nadaljevati. Kot komisija lahko le upoštevamo obstoječo komisijo in pravila, ki obstajajo in čeprav razumem ta konsens, ki slišim, da je zelo širok in se nanaša ne samo na proizvodnjo in na uh, kmetijski sektor, je to super, ampak potrebujemo jasno pravila, na katera bomo naslonili zakono, našo zakonodajo. In tudi to je zelo pomembno pri naši razpravi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bom dal še enkrat besedo poročevalkama za njune končne pripombe, preden zaključim to zelo zanimivo razpravo. Najprej dobi besedo gospa Moj. Grazie. Hvala. Drage kolegice in kolegi, že v uvodnem govoru sem povedala, da um, imam določene pomisleke glede izjav EFSE. Mislim, da so študije EFSE bile izvedene v prekratkem obdobju. Mislim, da je temu treba posvetiti večjo pozornost v Evropi. Evropa eh, noče, da bi eh, evropski potrošniki bili neki poskusni konci, ne vemo, eh, kakšne bodo posledice čez 10 ali 20 let, če bomo eh, jedli meso iz kloniranih živali. In študije, ki so bile izvedene, so pokrivale samo 14-mesečno obdobje. Torej, zato potrebujemo podatke preko daljšega obdobja. Treba se ukvarjati z problemi zdravja in javni zdravstveni sistem se mora temu posvetiti. In seveda je treba opozoriti tudi na to, da imajo določene osebe profite iz te, teh tehnologij. E, če je Evropa mnenja, da so živeli čuteča bitja, ne smemo se spuščati v nobene kompromise če sprejemamo trpljenje in mučenje živali, je to narobe in to mora biti prepovedano. Evropa se je vedno hotela razlikovati po kakovosti svojih izdelkov in ne po količini. Da bi bili konkurenčni, ne potrebujemo velikega, velike proizvodnje. Če eh, Eh, to pomeni, da eh, trpijo zaradi tega eh, živali in tudi zdravje ljudi. Kako lahko omogočimo ljudem zavestno izbiro, če, znan, če so znanstvene analize še tako šipke doslej? Klonirane živali so izpostavljene hormonski obravnavi in mi še ne vemo, ali je ta obdelava eh, tudi vidna potem v ljudih, ki oživajo to meso čez dolgo obdobje oziroma take iz, eh, proizvode. Lahko pride naprimer do problemov um, v zvezi z imunskim sistemom, z um, boliznimi eh, srca in ožilja in tako naprej. Nočemo, da bi se spremenila tudi genska zasnova človeka zaradi tega. Ljudje morajo videti v Evropi, kaj je na krožniku. Um, In ehm, prav gotovo bodo potomci teh klonov uporabljeni tudi za prehrano. Torej, um, ehm, seveda ne postavljamo pod vprašaj raziskave. Um, moramo razlikovati med kloniranjem v znanstvene namene in kloniranjem v namene kmetijstva in uh, proizvodnje živil. Moramo imeti znanstveno gotovost. V globaliziranem svetu si ne moremo privoščiti napak, pri katerih ni poti nazaj. Zato uh, imamo vsi veliko odgovornost pri obravnavi tega vprašanja. Hvala. Hvala, sedaj pa dajem besedi še gospe Somer, poročevalki za odbor Envi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem sodelujočim pri predavateljem, pa tudi pri kolegicah in kolegih, ki so zastavili vprašanja zato da smo razsvetlili še dodatne detajle. Sklep tega posveta zame je naslednji. Kmetje kloniranja ne želijo, rejci kloniranja ne potrebujejo, potrošnik tega ne želi, tudi če so živila, ki nastanejo iz kloniranih živali ali njihovih potomcev, očitno varna po današnjem eh, stanju znanosti, vendar pa kolegica moja izpostavlja, da to ni dolgoročnih študij. Vidiki varstva živali so izjemno proti, um, visoka smrtnost pri materah in uh, potomcih in uh, razne bolezni in tako naprej. Uh, tu je dela zelo veliko za tem kloniranjem, metoda kloniranja sicer obstaja. Uh, že 14 do 16 let, ampak problemi pa se v tem času pri kloniranju niso zmanjšali. V tej dobi, ki je za raziskave relativno dolga, torej kar se tiče težave z zdravjem in pa stopnjo smrtnosti. Te težave se niso rešile in to pravzaprav kaže, da so izgledi slabi, kar se tega tiče nova metoda kloniranja očitno ni na vidiku, ki bi bila torej metoda, ki bi lahko rešila te probleme. In rečeno je bilo, da je le malo živali za um, proizvodnjo kloniranih jajčec in pa semen, zato bi morala biti sledljivost zagotovljiva, kar se tiče reproduktivnega materijala rekla bi, da obstajajo rejske knjige v konvencionalni vzreji in nekaj takega bi moralo biti možno tudi pri kloniranju. Osebno sem mnenja, če smem to dodati, da bi tudi pri mesu morali imeti možnost sledljivosti. Saj smo tudi pri um, GSO-jih lahko to uredili. In tudi tu ne moremo v laboratoriju dokazati, da je gre za genetsko spremenjeno rastlino. Torej bi tudi pri kloniranih rastlinah morali imeti možnost, da se vzpostavijo sistemi sledljivosti. To je za me pravzaprav spoznanje tudi iz današnjega posveta, potem ko sem razmislila o tem, kar ste povedali. Potem je tu skrb, da je ta način reprodukcije lahko tudi prenešena na ljudi, če dopustimo, da se kloniranje in njegova metoda vedno bolj širijo. In moram reči, da se s tem strinjam, kaj ti izkušnje kaže, da vsaka eh, reprodukcijska metoda, ki je bila razvita za eh, rejo živali, na koncu pristala tudi pri ljudeh in se tudi tam uporablja. In tudi če kloniranje ljudi je še vedno prepovedano na celem svetu, pa ne vem, kako se bo to v prihodnosti razvijalo. In potem imamo tu še vprašanje, ker se tehnika očitno ne da izboljšati, če v teh vseh letih ni postala boljša, kaj se bo pa potem zgodilo, če bo kloniranje postalo tako uh, samo po sebi umevno, da bo babičin uh, jazbečar, ki je umrl pri 14-16 letih, če bo ta klonirana ali pa babičina mačka ali pa kolegica je tudi omenila, kaj je z dragocenimi konji, naprimer. In tudi tu imamo iste zdravstvene probleme, probleme z deformacijami, visokam uh, um, smrtnost trpeče matere eh, oziroma odmestne matere. In uh, če bomo to dovolili pri proizvodni živil, potem tudi na drugih področjih tega ne moramo prepovedati. Torej, parlament ima uh, pomisleke. Nisem bila prepričana, kako bo odreagiral novi parlament, ki se še ni izra, izjasnil po volitvah, ampak očitno so pomisleki isti kot v prejšnjem mandatu. Uh, etični pomisliki obstajajo, pomisliki glede varstva živali oziroma zaščite živali in to je za nas pomembno. In tem proizvodom iz vidika varstva živil očitno ta parlament tudi ne zaupa. Eden od govorcev je tudi rekel, da bi nam moralo biti pravzaprav jasno, da kloniranje ni tako zelo pomembno, kaj ti gre za neko obrobno tehniko. No, pa tudi, če gre samo za obrobno tehniko, ali je potem to res tako zelo grozljivo, če to prepovemo? Če gre samo za neko obrobno tehniko, potem to ne bi bilo nesorazmerno. Tudi na to sem ob koncu pomislila in konec koncu mislim, da če se bo ta parlament posvetil sem tem pomislekom v zvezi z tehniko kloniranja, potem je treba najti tudi pravno rešitev za uh, živalske proizvode, ki izhajajo iz kloniranja, kajti ne moremo reči samo, da bomo prepovedali kloniranje, vse kar pa se tiče izdelkov, pa pač lahko pride na naš trg, to ni tako zelo pomembno, kajti to bi spet. Uh, bilo v nasprotju z našim temeljnim prepričanjem, kajti imamo tudi odgovornost preko meja Evropske unije. Vsaj Evropski parlament je vedno deloval v tej smeri. Sicer pa mislim, da potrebujemo hitro zakonodajo v zvezi s tem. Tudi eh, pogajanja o TTIP-u napredujejo in zato je pomembno, da odločamo neodvisno za Evropsko unijo in najdemo rešitev za to in mislim, da to tudi zmoremo. In, da ne bomo potrebovali tako zelo veliko časa za to, če si to vsi udeleženci res želijo. Še enkrat hvala vsem, ki ste bili na današnjem posvetu in prav zanima me, kako se bo ta tema nadaljevala. Thank you. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil vsem strokovnjakom, komisarju stalnemu predstavniku predsedstva Latvije in vsem poslancem in poslankam za to zelo zanimivo razpravo, ki bo omogočila lažje odločanje pri tej zelo delikatni zadevi. Zahvaljujem se tudi kolegu Sikijesku za uspešno organizacijo in sodelovanje med tem posvetom, ki je prvi korak k našemu sodelovanju ki bo nedvomno zelo plodno. Odbor Envi bo nadaljeval srečanje jutri ob 9. v tem prostoru, odbor Agri pa bo zasedel jutri ob 9. v 5G3. S tem lahko zaključimo današnje srečanje, ampak bom dal besedo še gospodu Sekijevskiju za manjše sporočilo. opravičujem se, ampak poslanca Deviga Enrike vas vabita na posvet na temo logistika kot strateški element gospodarske rasti v Evropi. To bo potekalo danes ob 18.30 v dvorani P7C050. Skupaj z Kopa Kožeko med drugim in v njihovem imenu posredujem to vabilo. Hvala lepa.